Okay, I think we should get started. Welcome. Dobro jutro, gospe in gospodje. Danes nas čaka natrpan dnevni red. Na začetku bomo sprejeli dnevni red. Če komentarjev ni, potem bomo dnevni red sprejeli. Nekaj sporočil, kot običajno, se seja predvaja preko spleta, tolmačene je na voljo v 22 jezikih. Sklepe koordinatorjev z dne 17. oktobra smo 5. novembra poslali vsem članom odbora ITRE. Zdaj pa tretja točka. Sprejetje zapisnikov. Če ni komentarjev, bomo zapisnik z dne 17. oktobra sprejeli. Čaka nas četrta točka. Tukaj je gospa Paula Pinjo, namestnica direktorja oziroma vršilka dožnosti direktorja pri GD za energijo pri Evropski komisiji. Govorilo bo o energetski skupnosti in energetska skupnost je mednarodna organizacija, ki združuje Evropsko unijo in njene sosede za to, da skupaj oblikujemo vse evropski energetski trg. Organizacija je bila ustanovljena s pogodbo o ustanovitvi energetske skupnosti, ki je bila podpisa, podpisana oktober 2005 v Atenah. Veljati je začela julija 2006. Glavni cilj energetske skupnosti je, da bi razširili tržna pravila za skupni trg EU na države v jugovzhodni Evropi, regije Črnega morja in tudi širše. Zagotoviti pa želimo pravno zavezujoči okvire. Časa imamo eno uro, dobrodošli, beseda je vaša. Deset minut, izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Lepo je biti tukaj. Hvala, da ste mi dali priložnost, da govorim o energetski skupnosti. To je naša prva razprava v tem mandatu Evropskega parlamenta. Gospod Pedersen ima prav. Energetska skupnost združuje EU in devet pogodbenic, ki niso v EU. To je šest držav Zahodnega Balkana, Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo, Črnagora in Srbija. Ob tem pa vključuje še tri države vzhodnega sosedstva - Ukrajina, Gruzija in Moldavija. Ustanovljena je bila s pogodbo, ki je bila podpisana leta 2005 in je začela veljati leta 2005. 2006. Gre za enega ključnih instrumentov zunanje energetske politike EU. Glavni cilj energetske skupnosti je zagotoviti regulatorne pogoje za dobro integrirani energetski trg. To velja tako za regionalno raven, kot za pogodbenice, kot tudi za EU. Energetski skupni trg se ne konča na zunanjih mejah EU, elektrika teče čez meje in želimo si še bolj integrirati trge, tudi z drugimi državami. Pogodbenice so se v pogodbi zavezale k izvajanju ključne zakonodaje na področju energije v določenem časovnem roku. Zagotavlja tudi mehanizem za reševanje sporov in s tem se zagotovi tudi izvrševanje zavez. Energetska skupnost je pomemben katalizator za razvoj energetskih politik in to ima tudi pozitiven učinek preliva na druga politična področja. Želimo si zagotoviti stabilno regulatorno in tržno okolje, ki bo lahko pritegnilo naložbe in tudi okrepilo varno skrbo z energijo. Ampak ne le to, zagotavljamo tudi varno oskrbo z energijo, spodbujamo uporabo obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in razvijamo tudi konkurenco na regionalni ravni, obenem pa tudi izkoriščamo tudi ekonomije obsega. Upravljanje. Glavni organ za odločanje je svet ministrov. Zasedajo enkrat letno v okviru pogodbenice, ki predsoduje, tokrat je to Moldavija, 13. decembra bo potekala seja v Kišinav. Imamo tudi stalno delovno skupino, ki izvaja priprave na zasedanje ministrov. Ta skupina zaseda štirikrat letno. Sekretarjat je izvršni organ in imamo tudi regulatorni organ energetske skupnosti, gre za neodvisni organ regulatorjev, ki ima enake pristojnosti kot uh, naš ACER v EU. In ne na zadnje, kar zadeva boljše izvajanje in izvrševanje energetske skupnosti in pravnega reda, Upoštevati moramo tudi parlamentarno razsežnost energetske skupnosti. Plenarno zasedanje parlamentov poteka dvakrat letno in te seje organizira parlament, ki je iz države, ki predseduje skupaj z poslanci in seja je organizirana za 12. december letos dva predstavnika vsakega parlamenta iz vsake pogodbenice ter dva predstavnika Evropskega parlamenta prideta na ta sestanek. Pripravljajo se tudi poročila in resolucije razen v zvezi z reševanjem sporov. Toliko o kontekstu. Zdaj pa, kar zadeva glavna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo v energetski skupnosti. Govoriti želim o dveh vprašanjih. Najprej reforma pogodbe o energetski skupnosti. In druga prednostna naloga so podnebni cilji za leto 2030. Najprej, kar zadeva pogodbo o energetski skupnosti. V pogodbi zdaj izvajamo reformni postopek. Naš namen je, da bi energetska skupnost bila bolj učinkovita in bolj prilagojena spreminjajočemu se svetu, v katerem živimo. Razprava o spremembah pogodbe se je začela leta 2016 in to je v bistvu nadaljevanje dela, ki je bilo sproženo leta 2014 v okviru stalne delovne skupine, ki jo je takrat vodil predsednik Buzek. Leta 2016 in 2018 je svet sprejel pogajalski mandat v zvezi z spremembami pogodbe o energetski skupnosti. Glavni elementi reforme in glavni elementi pogajanj so sklici na podnobno, podnebno politiko in zaveze iz Pariza. Okrepiti želimo tudi mehanizem izvrševanja in sicer s pomočjo sistema sankcij v primeru kršitev določb iz pogodbe. Okrepiti pa želimo tudi preglednost na področju sektorja državne pomoči, kar zadeva nadaljno integracijo EU in energetske trge. Tukaj želimo zagotoviti sistem medsebojnih pravic in dožnosti med EU in pogodbenicami. Želimo, da bi tako imenovani mehanizem vzajemnosti zaživel. Gospod Buzek je tukaj in, eh, kakor sem dejala, vi ste sprožili ta postopek eh, reform s svojim poročilom, ki ste ga pripravili pred nekaj leti. Lepo je torej biti danes tukaj in govoriti o tem poročilu. Kar zadeva trenutno stanje, glede pogajanj o reviziji pogodbe, komisija si zdaj prizadeva zaključiti pogajanja, glede na to, da nas decembra čaka srečanje ministrov. Upamo, da bomo besedilo lahko parafirali v Moldaviji, potem sledijo obravnave v svetu in v parlamentu svet in parlament boste morali podati svoje soglasje, preden lahko sprejmemo končno besedilo. ITRE bo torej še govoril o tej temi, če nam bo uspelo decembra na svetu ministrov vprašanje pripeljati do cilja. Veselimo seveda se že nadaljnega sodelovanja z vami in nadaljnih razprav. Upamo, da bo do sredine leta 2020 ministerski svet za energetsko skupnost lahko glasoval o tem, potrebno pa je soglasje. Druga tema, o kateri želim nekoliko govoriti, je delo o oblikovanju energetskih in podnebnih ciljev za leto 2030. Naš namen je, da bi okrepili politični okvir na področju energetske učinkovitosti obnovljivih virov energije in izpustov toplogrednih plinov za obdobje po letu 2020 in da bi določili tudi nove cilje za leto 2030. To v bistvu predstavlja enak sistem, kot ga imamo v EU, ko imamo cilje za leto 2030. Lani, januarja 2018, je energetska skupnost sprejela priporočila za pripravo energetskih in podnebnih ciljev. Govorili smo o petih razsežnostih energetske unije. To vam bo znano, kajti o tem govorimo tudi v Evropski uniji, kajti najprej smo imeli uredbo o upravljanju energetske unije, predtem pa smo sprejeli smernice za to vrstno politiko. Nacionalni načrti v okviru energetske skupnosti morajo pokrivati obdobje od 2021 do 2030. Cilj pa je, da bi dosegli dogovorjene cilje za leto 2030. Vsaka pogodbenica mora doseči rezultate, to je tako imenovana osnovna linija. Poskrbeti pa želimo, da bomo konsistentni z dolgoročnimi političnimi cilji na ravni EU, OZN in na ravni energetske skupnosti. Osnutek načrtov mora biti predložen sekretarijatu energetske skupnosti do marca 2020, potem pa bo sekretarijat podal mnenje o teh načrtih, podobno kot je komisija storila v zvezi z osnutki načrtov, ki so jih države članice poslale letos. Končni načrti morajo biti vloženi do konca leta 2020, ob upoštevanju komentarjev sekretarjata. Lani novembra je svet sprejel splošne smernice glede ciljev za leto 2030 v skladu s temi smernicami. Morajo biti cilji za leto 2030 v skladu z cilji EU za leto 2030. To pomeni, da morajo biti pogodbenice prav toliko ambiciozne, upoštevati pa je treba socialno-ekonomske razlike, razlike v tehnološkem razvoju in tudi pariški sporazum. Cili morajo biti izraženi za vse pogodbenice, tako v celoti, kot tudi za posamezne pogodbenice. Tukaj imamo nekoliko drugačen pristop, kajti za Evropsko unijo veste, da smo se dogovorili samo za cilje EU, ne za nacionalne zavezujoče cilje. Svet ministrov je dejal tudi, da želi vključiti cilje za leto 2030, ko bodo dogovorjeni v pravni okvir energetske skupnosti. Spremenili bi direktivo o energetski učinkovitosti in tudi novo uredbo o upravljanju, ko bo to začelo veljati v EU. Nedavno smo zaključili pristop na strani komisije v zvezi z cilji za leto 2030. Kaj želimo doseči na osnovi rezultatov nove študije modelov, želimo predlagati nove cilje leta 2021. Naš cilj je, da bi študijo predstavili aprila 2020. Do takrat pa je naš predlog ministerskemu svetu ta, da spremejo načrt v zvezi z energetsko skupnostjo in da govorijo o našem cilju, o podnebni neutralnosti do leta 2050. Želimo si, da bi do konca tega leta v Evropskem svetu prav tako prišli do podobnega dogovora. Čisto na kratko je to za enkrat vse, kar sem želela povedati. To so glavna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo v energetski skupnosti in z veseljem bom odgovorila na morebitna vprašanja. Veselim pa se seveda že na daljne razprave. Hvala. Hvala, gospa Pinjo hvala za zelo zanimivo predstavitev. Zdaj bomo imeli razpravo, najprej gospod Buzek kot poročevalec ali pa gospa Karvaljo, ne vem, kdo bo začel v imenu ELS. Gospa Karvaljo, izvolite. Hvala, lepo vas je videti tukaj, dobro se poznava. zelo pomembno je, da se izvaja postopek posodobitve energetske skupnosti. Prav je, da vključujete dogovore iz Pariškega sporozuma, pa tudi naše cilje v državah, sosedah. Dobro je tudi, da želite ukrepiti izvrševanje. Tudi načelo vzajemnosti je zelo pomemben element. strinjam se z cilji, ki ste jih predstavili, imam pa dve vprašanji za vas. Prvo vprašanje. To je pomembno za pogodbenice tudi zaradi krepitev zmogljivosti. Zanima pa me, kakšen napredek so te države dosegle na področju energetske učinkovitosti in boja proti podnebnim spremembam. Drugo vprašanje. V podnebnih pogajanjih so te države del drugega bloka, niso združene z EU. Zanima me, ali bi v tej reviziji lahko zagotovili boljšo povezavo v okviru podnebnih pogajanj za te države in EU. To bi lahko bilo koristno za EU, ker bomo imeli več kritične mase. Formalno ne moremo biti en blok, ampak vedno se države članice EU uskladijo in govorijo soglasno in morda bi lahko dosegli tudi dogovor s temi državami. Zato, ker imamo enake ambicije in če se bomo dogovorili o enakih ciljih, bi lahko govorili z enim glasom in to bi lahko bilo koristno. Morda bi to lahko torej prav tako vključili v ta sporozum. Hvala. Hvala lepa, gospa Krvaljo. Socialisti, želi kdo besedo? Prav, Renew. Izvolite, gospod Flego. Uh, hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala mm, za zanimivo predstavitev. Vsi vemo, kakšni so cilji energetske unije. Želimo si zagotoviti varno oskrbo za energijo, želimo si, da bi bila energija tudi cenovno dostopna in da bi to koristilo tudi nam v Evropi. Vendar upoštevati je treba še nekaj. Energija je pomembna tako za industrijo, kot tudi za ljudi. Kaj to pomeni, da je energija pomembna za industrijo? Mislim, da to zelo vpliva na konkurenčnost industrije. Cena energije je pomemben vhodni dejavnik pri vsakem industrijskem proizvodu ali storitvi. Govorili ste o ciljih za leto 2030. Strinjam se z vami in strinjam se tudi s smernicami o zeleni energiji. Strinjam se tudi s tem, da moramo spoštovati pariški sporozum. Ampak Po mojem mnenju moramo veliko storiti za to, da bodo cilji držav članic usklajeni s tem in tudi države članice morajo biti pripravljene pripraviti načrte, ampak jih tudi izvesti. Vendar ne smemo pozabiti niti na proračun za obdobje 21 do 27, kajti tudi tukaj je treba izvesti tako imenovano energetsko energetski prehod na področju skladov in tako naprej. Zanima me, ali se s tem strinjate in zanima me, ali kaj delate na tem, kaj te denar in predpisi so zelo pomembni, če želimo zagotoviti energetski prehod na čisto zeleno in obnovljivo energijo, ne smemo pa seveda zato žrtvovati konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Hvala. Hvala. Zeleni. Gospod Ninisto, hvala. Reforma te pogodbe je priložnost, da rešimo določene vprašanja, ki so problematična in zadevajo upravljanje in izvajanje obstoječih zavez ter ciljev. Prav tako moramo biti usklajeni z širšimi cilji, ki jih imamo. Naša skupina se sprašuje, kako bi lahko poskrbeli za praktično izvajanje na tem področju. V primeru neizvajanja ni trenutno vsaj mehanizma sankcij in v nekaterih pogodbenicah je tudi veliko nepreglednosti in korupcije. In tudi deležniki in nevladne organizacije imajo v nekaterih državah pogodbenicah le omejen dostop Zanima me, kako boste zagotovili skladnost z zakonodajo in tudi izvrševanje zakonodaje, zato ker ne bo neodvisnega razsodnega organa. Zanima me, ali načrtujete kak drug učinkovit način za to, da bi zagotovili spoštovanje zavez. In še eno vprašanje glede okolja. nekatere pogodbenice redno kršijo predpise, naprimer za gradnjo elektrarn, ki ne uporabljajo najboljše tehnologije in kršijo predpise glede izpustov in nekatere pogodbenice prav tako ne izvajajo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti in kršijo se tudi predpisi glede državne pomoči pri gradnji elektrarn. Zanima me torej, kako komisija meni, da bi lahko izkoristili priložnosti za energetski prehod v tem procesu, kako bi lahko pogodbenice spodbudile k temu, da bodo razvili nacionalne predpise. Hvala, gospod Pohe, skupina ID, hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Države članice naj bi bile podnebno neutralne do leta 2050 države Zahodnega Balkana so pogodbenice energetske skupnosti in šle naj bi po isti poti. Ampak premog še vedno predstavlja velik vir proizvodnje energije na Kosovem, v Bosni in Hercegovini in tudi v Severni Makedoniji. Premog je na Zahodnem Balkanu deležen številne in občutne podpore strani Kitajcev. Zanima me, kaj komisija meni o tej temi. V svojem uvodnem nagovoru ste dejali, da je eden od ciljev ta, da bi krepili konkurenco. Zanima me, ali imate kakšne povratne informacije v zvezi z cenami za industrijo in tudi za potrošnike. Hvala, hvala gospod Borhe, gospod Pinjo. Zanima me, ali se želite zdaj odzvati na ta prvi krok vprašanj, potem pa se bodo oglasili še drugi. Hvala. Hvala lepa za ta vprašanja. Gospa Karvaljo, kako lahko poskrbimo, da bomo preko energetske skupnosti prav tako poskrbeli za to, da bo Evropa in Evropska unija govorila z enim glasom. To je del pogajanj o podnebju in pogodbenice energetske skupnosti so sprejele pariški sporozum in tudi izvajanje pariškega sporozuma. Zdaj pa se s pogodbenicami pogovarjamo o tem, kako bi lahko zagotovili izvajanje zakonodaje, ki vključuje tudi okoljske predpise. To pomeni, da bomo imeli na svoji strani partnerje, ne samo na strani regulatorjev, ampak eh, lahko pričakujemo, zato ker bodo vsi spoštovali enake predpise, da bo prišlo do politične podpore. To pomeni, da bomo pač vsi šli v isto smer, ko gre za pariški sporazum. Na ta način lahko torej poskrbimo, da bodo vsi partnerji govorili z enim glasom, ko gre za izvajanje. Napredek. Napredek smo prav gotovo videli. Zdaj govorimo o ciljih za leto 2050 s pogodbenicami, ampak povedati je treba, da te že izvajajo regulatorni okvir za leto 2020 in tukaj prav gotovo lahko vidimo napredek na različnih ravneh in seveda z različnimi hitrostmi, ampak vidimo lahko, da so pogodbenice sprejele pravni red EU tudi v okviru energetske skupnosti in to ima pozitivno učinek na nje. Pravila so torej enaka in Res je, da pri izvrševanju še vedno obstajajo pomankljivosti in določene vprašanja, ki bi jih morali rešiti, ampak eh, pozitiven učinek teh pravil je jasen. Kar zadeva vpliv energetske skupnosti na industrijo in ljudi, in kar zadeva pomen ciljev in izvajanja ciljev. Naš pristop je enak, kot smo ga imeli v EU za 2030. To pomeni, da je naš pristop od spodaj na vzgor. Upoštevamo nacionalne specifične danosti, ki se razlikujejo med pogodbenicami in to bi pomenilo, da bomo imeli skupni cilj na ravni energetske skupnosti ali pa bomo imeli individualne cilje. O tem sem že govorila, ampak naš cilj je, da bi upoštevali nacionalne danosti, kajti nekateri ste to že omenili, da je to pomemben dejavnik pri pogodbenicah. V razpravah je postalo jasno tudi, da pogodbenice spoštujejo nacionalne energetske in podnebne cilje. Mi v teh načrtih zahtevamo cilje, ampak tudi politične ukrepe za doseganje teh ciljev, zato da ne bomo imeli samo teoretičnih in ambicioznih ciljev, ampak da bomo tudi natančno vedeli, kako pogodbenice nameravajo doseči te cilje mehanizem za izvrševanje je mehanizem, ki ga moramo izboljšati in o tem govorimo zdaj v okviru reforme energetske skupnosti. Želimo si izboljšati kakovost tega mehanizma in sicer ukrepili bomo neodvisna pravna mnenja svetovalnega organa, uvedli pa bomo tudi sankcije, finančne sankcije v primeru kršitev predpisov in na ta način torej želimo okrepiti področje, ki bi ga lahko izboljšali torej. Pravila državne pomoči, res je, pogodbenice ne spoštujejo vedno vsega, pravil EU o državni pomoči. In to pomeni, da je državna pomoč eden od elementov, ki jih preučujemo v tej reformi. Želimo okrepiti konkurenco in izboljšati pravila glede državne pomoči in to tako, da vključujemo sklice na pravni red EU. Na tem področju je še vedno veliko potencijala kar zadeva pogodbenice. In še nekaj. Vemo, da so si pogodbenice različne, nekatere se še zelo zanašajo na premog kot glavni vir energetske mešanice. Mi to vidimo kot del procesa in razprave tečejo v smer postopnega razogličenja energetskega sistema v okviru, seveda, energetske skupnosti. Hvala. Hvala lepa za ta prvi krok, sedaj pa drugi. Besedo dobi gospod Buzek, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste predstavili vsa vprašanja. Lahko rečemo, da je energetska skupnost še vedno zelo pomembna, ne samo za pogodbenice, temveč tudi za države članice. lahko tukaj ubijemo dve muhi na en mah. Po eni strani imamo večjo varnost, po drugi strani pa sosednje države približamo EU. Torej, poročilo o energetski skupnosti prihodnosti, to je rezultat skupine za razmislek na visoki ravni. Čestitke za vsega postopno izvajanje vseh točk, ki so bile omenjene v tem poročilu. Morda lahko rečemo, da EU ni prav hitra, je pa zelo natančna in do pred nekaj leti smo lahko izvedli skoraj da vse, kar smo nameravali pri tem vprašanju. Potem pa še nekaj. V zadnjih treh letih sem so organiziral prenov za energetsko skupnost Evropskem parlamentu. Naslednji bo v Kišinjevu in potem tudi v Bruslju. V Bruslju aprila, v Kišinjevu decembra, 12. decembra, kot ste dejali. Naj ospodbudim vse kolegice in kolege Evropskega parlamenta, da pridejo na ta sestanka. Naši kolegi iz podgodbenic, iz parlamentov podgodbenic, bodo prišli. po 10, 12 jih bo, včasih, pa imamo potem z druge strani samo enega, dva ali tri. Tako da je to nekoliko nepošteno. Torej, prosim, pridite in razpravljate z našimi kolegi iz parlamentov iz šestih držav. Pogodbeni, to je zelo pomembno. Dve kratke vprašanje. Prvič, kako bo komisija zagotovila, da bodo pogajanja o spremembah, nekaj, kar ne bo žrtev spora med državami pogodbenicami, naprimer med Srbijo in Kosovom, kar se reče vprašanje imena. Kaj lahko storite, če si ne želijo vse pogodbenice podpisati tega sporazuma? Biti moramo pripravljeni na kaj takega, kaj ti napetosti so visoke. Omenili ste vprašanje krepitve pravil kar se tiče uveljavljanja pravil državne pomoči. K temu smo pozivali tudi skupini za razmislek na visoki ravni. Naša civilna družba tako v EU kot v državah pogodbenicah, kar nekaj državah, pozivajo k temu. Kako bi lahko torej, storili morda še kaj več, kako bi lahko razložili to, da bi pravila države izvršiteljice postala bolj zavezojoča. Vemo, da imamo kitajske investicije v termoelektrarno v Bosni, na primer, in nacionalni organi sistematično tega ne počno. Torej, je to velika težava za vse nas v parlamentu v stiku s pogodbenicami. Hvala lepa še enkrat, gospa, za predstavitev in za vse dejavnosti Evropske komisije. To je zelo pomembno za države članice. So much, is... Hvala lepa, gospod Buzek, sedaj pa gospod Kelly, LS, prosim, Sean. Hvala lepa. Razmišljam o zadanih ciljih. Skoraj da celotni prejšnji mandat smo se pogovarjali o energetski učinkovitosti in uspešnosti stavb in tako dalje. Če želimo dvigniti ambicije, o tem ljudje radi govorijo, o višjih ciljih, višjih ambicijah, pogosto to počnejo ljudje, ki potem ne izvajajo tega. Morajo torej izvajati drugi. Kaj bomo storili z državami članicami, ki sedaj zaključujejo svoje nacionalne energetsko podnebne načrte, bodo v leru, dokler mi ne dvignemo ciljev, kaj se bo zgodilo, kaj ti vse temeni na ciljih, ki smo se jih zadali v zadnjih nekaj letih. In potem drugič, popolnoma se strinjam s tistimi, ki pravijo, da so cilji odlični, ampak izvajanje in izvrševanje ciljev pa je popolnoma druga zgodba. Nimamo nacionalno zavezujočih ciljev v tem trenutku? Mislite, da bi to morali imeti? Naj si to imamo ali ne? Nacionalni načrti, ali bodo nadzorovani na nadzorovanje vsako leto ali vsake dve leti, ali pa bomo morali počakati kar nekaj let, da bomo videli, ko, katera država ne izpolnjuje ciljev in bo potem se možno odvati če vlade ne bodo imele spodbude za ukrepe in podporo za izpolnjevanje ciljev, potem se mi zdi, da veliko teh ciljev ne bo izvedenih. To bo idealizem in vlade bodo dejale, ja, dobro, čez 3-4 leta nas ne bo več, tako da štiri lahko zapišemo, zgodilo pa se ne bo nič če ne bo to na letni podlagi, potem mislim, da pravega napredka ne bo. You, Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa gospod Pavlos, zeleni. Um, Hvala lepa. Naj zastavim še eno vprašanje spet, kaj ti dejali ste, da bo vloga nadzornega sveta in zainteresiranih skupin vseh akterjev okrepljena. Kaj pa mislite s tem? Ste lahko bolj podrobni? Kajti to ni ukrep, ki bi bil konkreten. Krepiti nekaj to še ne pomeni, da to resnično pomeni kaj postopkovnega. In drugo vprašanje nisem prav dobro razumela tistega dela, ko ste govorili o postopkih kršitve ali nekaj podobnega. Ali ima to upravka tudi sklepom sveta o širitveni perspektivi, ki je ravno kar bil izdan? Torej zahteva za države, da izpolnjujejo pogoje, morda ni tako odločna, kot bi morala biti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kobelius, prosim. Hvala lepa. Kot novi evropski poslanec bom morda zastavil nekaj naivnih vprašanj. Energetska skupnost, mislim, da ima veliko pozitivnih plati. Če pa poznamo razmere v Ukrajini, moramo pomisliti tudi na to, katera energetska skupnost prinaša prednosti Ukrajini, da mora reformirati svoj energetski sektor. Prav tako pa je nekaj tudi ključnih vprašanj, kot je varnost energetske skrbe, tranzit, pogajanja z Rusijo in tako dalje in tako naprej. Vidimo, kaj vpliva na Ukrajino za to, da bi reformirala svoj energetski sektor. IMF je zahteval velike reforme v energetskem sektorju. To je bilo izvedeno, ampak ne zaradi energetske skupnosti, ampak zaradi IMF. Sedaj potekajo pogajanja z Gazpromom spet in to ne prek energetske skupnosti, temveč neposredno s komisijo morda. Torej, kako bi opisali, kje so spodbude in kje so kazni v energetski skupnosti, zato da bi te države, take države kot je Ukrajina, se lahko razvile, reformirale in imeli tudi določene pozitivne stvari iz tega. Gospa Pinjo, dobro vprašanje, beseda je vaša. Prosim, če lahko zaključite, tudi vem, da so to težke teme, ampak beseda je vaša. Hvala lepa. Profesor Buzek, popolnoma prav imate. Poleg tehnične razprave in pogajanj potrebujemo tudi zelo veliko politične volje, politične kapitala in diplomacije. Kaj ti ne moremo izključiti, da bi lahko prihajalo do nacionalno nasprotnih stališč pri pogodbenicah, kar bi potem zaključek reform lahko postavilo na kocko. Tega se zavedamo. In pripravljamo te različne scenarije. Tudi prek diplomatskih kanalov, da bi se temu izognili, da bi ti notranji spori potem preprečili zaključek dogovora. Novembra bomo še imeli sestanek na visoki ravni. Naš cilj je, da resnično pripravimo celoten postopek, da bomo uspeli doseči dogovor decembra. Imamo veliko rezervnih scenarijev kompromisov, zato da bi potem konec koncev dosegli dogovor. Kar se tiče izvrševanja, lahko na to gledamo zgolj z regulatornega vidika. To je bilo že omenjeno in to je še potrebno kaj postoriti, ampak to, kar lahko vidimo, je, da enostavno dejstvo, da ta skupnost obstaja, ki nudi tudi možnost za politične razprave in dialog. Torej, ta, to dejstvo že ima pozitiven vidik vzajemnega pritiska tudi znotraj partnerice energetske skupnosti in tudi v razpravah znotraj EU. Torej, želijo slediti pravilom in standardom EU in to se nanaša tudi na zadnje vprašanje. stabilen. Regulativni okvir je ključen za naložbe. To je ključno tudi pri nekaterih drugih ciljih. Naprimer, ko govorimo o Ukrajini, je to jasno eden od razlogov, za katere Ukrajina misli, da jih mora izpolnevati. Dobro, morda je bil IMF e ali ne energetska skupnost, ampak konec koncev mislim, da je to bila kombinacija faktorjev. Samo s pogoji IMF. Tudi ne morate vzpodbuditi vseh potrebnih reform, v tem primeru v Ukrajini. Potrebno je imeti stabilno regulativno okolje, ki bo potem dalo signal potencijalnim investitorjem, da je varno investirati v plinsko infrastrukturo, modernizacijo in tako dalje. To je torej jasna kombinacija vseh faktorjev. In to je tista velika prednost mednarodnega sodelovanja, ko sodelujemo z drugimi mednarodnimi institucijami in na koncu potem zagotovimo to, kar mi imenujemo prednosti za vse. Poslanec Keli. To sem porazumela kot vprašanje za novejše države članice glede energetske skupnosti. Kaj se bo zgodilo, če bomo imeli še više ambicije nacionalni energetski načrti, ko jih sporočijo komisijo, pa bomo do začetka naslednjega leta, bodo ocenjeni, kar se tiče ciljev do 2030, obstoječih ciljev. Obstoječi cilji so mini, malni cilji. Govorili smo, govorili smo vsaj o 32 odstotkih obnovljivih virov 22,5 energetske učinkovitosti. Torej, države članice lahko gredo tudi prek tega, prek teh kolektivnih ciljev EU. In dejansko imamo države članice, ki v svojih osnutkih že gredo prek zahtev. prek teh zahtev strani EU. Torej, če bomo imeli više ambicije ali ne, cilji 2030 so jasna smernica za naprej, tudi za nadaljne ambicije in kot sem že omenila, bomo to, te načrte ocenevali po dogovorenih ciljih do 2040. Kar se nadzora tiče, pa si bomo gledali, kako se izpolnjujejo cilji vsake dve leti, uradno sporočilom, ki vam bo tudi sporočeno. In tam bomo potem si ogledali, ali države članice izpolnjujejo svoje načrte, tudi kar se tiče prispevkov, ki so jih podali glede različnih energetsko-podnebnih ciljev. Kar se tiče izvrševanja in potrebe, da smo bolj specifični, to še teče, pogajanja tečejo, tako da ne morem že vnaprej napovedovati rezultata pogajanj, ampak s krepitvijo mislimo, da bomo torej razvili mehanizme, ki bodo manj prostovoljni in bodo bolj obvezujoči. Tančen značaj bomo še določili, upamo pa, da bomo dobili jasno besedilo in bomo lahko zelo jasno povedali, kaj točno bi to naj bilo. Kar se tiče poslanca Kobeljosa, pa mislim, da sem že odgovorila na vaše vprašanje, s tem, ko sem odgovorila na vprašanje Busko, gospoda Buska. Hvala lepa, gospod Pinjo, za to izmenjavo mnen z našim odborom pri tej zelo pomembni temi energetske skupnosti. Hvala lepa, da ste bili z nami. Hvala lepa za to, da ste podali svoje stališča. So, like invite... Tako, Sedaj pa vabim Jeremija Godfreya, Dana Šöbloma in Lašla Ignacija tukaj za predsedniški pult, tako da bomo nadaljevali s točko 5. Izmenjava mnen s predsednikom urada Berek v letu 2019, Jeremijem Godfreyem, predsednikom urada Berek v letu 2020, Danom Sjöblomom in direktorjem agencije za podporo Orado Berek, Laslo Ignecije. Dobrodošli vsi. Samo zamenjali bomo napise z imeni, potem pa bomo kar začeli. So ITRA was the lead committee and the recent work on... Mi smo pristojni odbor, kar se tiče kodeksa za elektronsko obnašanje. To bi naj bilo 2031, ker je 2021 prenešeno v uporabo, prav tako pa tudi za uredbo Bereka, ki je, postala, ki je stopila veljavo lani. Zanima me, kaj bomo lahko slišali strani gospoda Jeremija Godfreya, trenutnega predsednika vlada Berek, kako napreduje delo, še prav posebno glede smeric, ki jih mora Berek raziti. Potem pa želim slišati tudi gospoda Šebloma, ki bo prevzel naslednje leto, kako pričakuje, da bo se nadaljevalo njegovo delo. Prav tako pa bomo prisluhnili tudi gospoda Inecija in gospoda Godfreya, glede izkušenj, glede nove uredbe Berek, tudi glede na to, da smo veliko dela opravili na našem odboru. Berek mora odigrati pomembno vlogo, kar se tiče gostovanja, tudi kar se tiče kibernetske varnosti in to sta pomembni temi, ki bi ju želeli tudi nekoliko razširiti, slišati o tem, kaj počnete na tem področju imamo uro in 15 minut za to. Tako da predajam besedo kar vam, gospod Godfrey. Dobrodošli, veselimo se vaše predstavitve. Um, Hvala lepa. Dobar dan vsem. Torej, dejali ste, da sem predsednik Orada Bereko leto 2019, sem pa tudi komisar v irskem regulatorju. Dan Šeblen pa je vodja švedskega regulatorja. Laslo pa je direktor Agencije za podporo uradu Berek. Kako pa grem naprej? Okay. Okay, I'm afraid the I will use the slides as an aid memoir because I think it, they can't be displayed. Mislim, da tehnika ne deluje. Dobro. Govoril bom o treh odsekih v tej predstavitvi. Za tiste, ki ste novi, bova z Laslom nakratko predstavila delo Bereka, njegovo vlogo in tudi vlogo urada. Berek. Potem bomo govorili o kodeksu, gostovanju, kibernetski varnosti. In potem bom govoril tudi o 5G, odprtem internetu in nekaterih vprašanjih, ki bodo pomembna po novih pristojnosti komisije Evropa, ki je pripravljena na digitalno dobo. Kaj se tiče vloge Bereka, mislim, da lahko povemo troje. Prvič, smo odgovorni za to, da zagotavljamo ustrezno uporabo in izvajanje zakonodaje na področju elektronske komunikacije EU. Tukaj so to tudi smernice, enaj smernic mislim, da je, ki jih bo Berek, Berek pripravil, kar se tiče izvajanja novega kodeksa. Imamo pa tudi potem smernice za gostovanje, za izvajanje uredbe o odprtem internetu. Prav tako neuradno delimo izkušnje med nacionalnimi regulatorji, kar je zelo pomembno, tudi usposabljamo nacionalne organe, prav tako pa širimo najboljše prakse in tako dalje. Drugič, imamo tudi pogled v prihodnost. Pripravili smo poročila, kot je ekonomika podatkov, letos so 5G, in kaj bi bilo potrebno, kar se tiče regulatornega vidika, da bi spodbudili inovacije v ekosistem 5G. Prav tako pripravljamo študijo o visokozmogljivostnih omrežjih in kateri so elementi, ki so pomembni pri tem. In to je seveda tudi eden od ciljev kodeksa. Aha, prosojnice delujejo. In tretjič, zadnja vloga je tehnično svetovanje institucijam čeprav posebno Berek po zakonodaji EU ponuja mnenja glede izvedbenih aktov komisije in v zakonodajnem postopku. Pri uredbi Bereku smo ponudili tudi mnenje in informacije so zakonodajalcema. morda še več o našem delu. Zakaj smo po našem mnenju uspešni? Svet regulatorjev usmerja naše delo. To so vodje regulativnih agencij iz držav članic, pa tudi imamo udeležence, ki ne glasujejo, naprimer iz držav EFTA e in Zahodnega Balkana, pa seveda tudi komisijo ampak večino dela izvedejo strokovnjaki, stotine strokovnjakov iz nacionalnih regulativnih organov. Delajo v delovnih skupinah od gostovanja do tržne analize pravnih sredstev in tako dalje. Kaj je prednost takega dela? Smernice, ki jih pripravljamo, skupna stališča, resnično temelijo na podlagi dela strokovnjakov. Njihovih izkušenj so blizu tržnim realnostim, ki jih vidimo po državah članicah. In to vsak dan. Prav tako se predvsej, predvsej sodelujemo z našimi zainteresiranimi stranmi, z vsemi akteri. Tu večinoma prihaja sedaj tudi vedno več organizacije uporabnikov, potrošnikov pa tudi avtomobilska industrija, naprimer, se pogosto posvetuje z nami, kaj bi kje lahko delovalo glede povezljivosti in katere so zahteve na tem področju. In potem še eno področje, ki je raztoče, so povezave z drugimi organi. Vedno smo imeli dobre nose z nekaterimi organi, ki do uporabe spektra, sedaj glede kibernetske varnosti, pa enisa postaja vedno pomembnejša. imamo pa povezave tudi z regulatorji in omrežje regulatorjev izven Evrope in ZTU. Delimo torej najboljše prakse, evangeliziramo na nek način druge dele sveta z našimi evropskimi praksami. In to jih zelo zanima, pogosto te najboljše prakse v Evropi. Tako, sedaj pa predajam besedo Laslu, ki bo spregovoril o uradu. Berek. Najlepša hvala. Spoštovani poslanci odbora ITRE, veliko veselje mi je, da vam predstavim tukaj glavne naloge in dožnosti našega urada Berek. Imamo strukturo, ki ni najbolj običajna v agencijah, ravno tako pa tudi ni nekaj novega. Mi smo ustanovili to agencijo zato, da ponudi, nudimo podporo Bereku. Tukaj vidite decentralizirane agencije v različnih državah, regijah. Urad Berek pa se nahaja v Latviji, v Rigi. Tako smo se odločili leta 2009, ko smo sprijeli zadevno uredbo sedaj že deset let delujemo v Rigi in nudimo podporo Bereku, tako kot smo slišali pred kratkim. Sedaj pa vam bom predstavil najpomnejše naloge in dožnosti te male agencije, da bolje razumete, kako mi lahko podpiramo delovanje nacionalnih agencij in uh, podpiramo delo na evropski eh, ravni. Mi nudimo nekakšno podporno uradniško delo. Tukaj, kot eh, vidite, mi organiziramo srečanja odbora, srečanja delovnih skupin, delavnice. Kot ste videli, imamo na stotine strokovnjakov, tudi predsedujoči in podpredsednik sodelujeta v tem okviru in se povezujeta z drugimi inštitucijami in ustanovami. Tudi to delo podpiramo. Opravljamo tudi tržne analize primerov v drugi fazi. Gre za strukturiran proces, ki je določen tudi v uredbi BEREK. Tudi to je ključna naloga podpore Bereku. Potem pa imamo tudi sodelovanje z forumom deležnikov, kjer ravno tako nudimo nujno podporo. Torej, kot vidite, gre za osnovno podporo. V zadnjih letih pa smo razširili naše delo, naše dožnosti in zaprosili za bolj napredne vrste podpornega dela nacionalnim agencijam, uradom in bereku. Pol poglobljeno sodelujemo pri pripravi poročil o referenčnih eh, ravneh in ravno tako tudi opravljamo študije znotraj javnih naročil in pa tudi vzpostavljamo referenčni sistem in orodje za merjenje neutralnosti interneta. Ravno tako nudimo pomoč pri oblikovanju digitalnih srečanj. Kot vidite, smo dobili tudi dodatne naloge z vaše strani, so zakonodajalcev prvi elementi so povezani z digitalnim obdobjem in podatkovnimi bazami. Imamo tudi napredne sisteme IKT e za sodelovanje. Ravno tako imamo podatke, ki jih lahko strojno obdelamo in jih ponovno uporabimo. V prihodnosti bomo verjetno tudi obravnavali zaupne informacije in občutljive podatke, zato moramo spostaviti tudi infrastrukturo. Naše nove naloge so povezane z novimi elementi te uredbe, to je, da sodelujemo s tretjimi državami, ne samo kot opozovalskami, ampak tudi kot resnično udeleženimi državami, kar pomeni, da moramo spostaviti nekatere prilagoditve z upravnega vidika v našem sistemu. Potem pa imamo še en element in To so oblike sodelovanja z evropskimi agencijami, uradi, organi in tudi z mednarodnimi organizacijami. Želimo spostaviti nekakšen okvir za sodelovanje na podlagi memorandumov o sodelovanju. Tako lahko sodelujemo z drugimi združnimi organizacijami v drugih regijah po svetu. Komunikacija, transparentnost, poravno tako zelo pomembno. V prihodnosti tudi na tem področju bomo morali okrepiti naše zmogljivosti v našem uradu. Potem pa imamo še zadnji element in to je, da moramo podpisati eh, novo pogodbo o stalnem sedežu do konca naslednjega leta. To je seznam naših dejavnosti. dela, ki ga ponujamo Bereku in tudi nacionalnim agencijam in delo na evropski ravni. Za konec naj predstavim tudi največje izzive za urad Berek v novem mandatu. Kot vidite, imamo dvojno delo kar pomeni, da moramo nuditi vso podporo Bereku in izziv na tem področju je, da moramo razviti nove zmogljivosti, novo znanje, zato da lahko nudimo najboljšo možno pomoč in podporo Bereku opravljati moramo tudi delo kot Evropska agencija, kar pomeni, da moramo izpolnjevati vsa pravila na področju zaščite podatkov, človeških virov in tako dalje. Izpolnjevati moramo vsa ta pravila, istočasno pa zaščititi naše delo in upravljanje in zmanjšati tveganje v največji meri. Uh, thank you. Uh, so good morning. Najlepša hvala. Imenujem se Dan Šeblum. Sem vodja švedskega nacionalnega regulatorja. Leta 2020 pa bom tudi predsedoval Bereku. To bo zelo dobra priložnost za sodelovanje z odborom ITRE v začetku vašega mandata. Skupaj bomo začeli delo skoraj istočasno, kar pomeni, da bom imel čas, da pripravim en delovni načrt za naslednje leto v Bereku. Potrudil se bom, da bom upošteval, da imamo nov parlament, kmalo bomo dobili tudi novo komisijo. Zato bomo z zanimanjem spremljali dogodke v obeh zakonodajnih telesih. Moja naloga danes pa je, da predstavim stanje na področju kodeksa elektronskih komunikacij v Evropi. Nacionalni gledalci so to pred kratkim sprejeli. Berek je tako dobil nove odgovornosti, dožnosti, na kar smo zelo ponosni. Prizadevali si bomo, da bomo to delo najbolje opravili. Imamo 11 smernic, ki jih mora Berek pripraviti v naslednjih dveh letih, začenči z letošnjim letom, delo pa moramo zaključiti konca naslednjega leta. Delo zajema večino naših dejavnosti na področju komunikacije znotraj EU so naložbe, definicija visoko zmogljivostnih omrežij, kar pomeni, da se bo naša skupina s tem ukvarjala. Ravno tako v delovnih skupinah vsi bomo sodelovali pri pripravi teh enajstih smernic. To je ena največjih prioritet za leta 2000, let 2019 in 2020, da to delo opravimo čim bolj kakovostno. Časovnica za te smernice pomeni, da bomo pripravili tri smernice letos, naslednjih osem pa naslednje leto. Verjetno si lahko predstavljate, da bo to vplivalo v veliki meri na naš delovni načrt za naslednje leto. Sedaj pa gremo na gostovanje. Verjetno zelo dobro veste, da Berek že vrsto let dela na področju mednarodnega gostovanja. To je na naših prioritet, to bomo še naprej delali. Nadziramo trg, pripravljamo poročila o referenčnih merah, izvajamo sistem za nadziranje izvajanja uredbe, uredbe o gostovanju. Ravno tako sodelujemo s komisijo pri pripravi zakonodajnih predlogov. Imamo kar tri takšna področja, na katerih delamo, zato da zagotavljamo čim boljše izvajanje uredbe o gostovanju. Kot veste, je tudi Evropski parlament tesno sodeloval pri sprejetju uredbe o gostovanju. Kot veste, je bila ta uredba deležna um, velikega navdušenja gre za eno najbolj priljubljenih področji, kjer dela Berek, kar zadeva potrošnike. To znatno vpliva tudi na zaključevanje notranjega enotnega trga, in da omogočamo prosti pretok ljudi v tem obdobju, ko smo tako zelo navezani na naše digitalne naprave. Junija leta 2017 je bila sprejeta ta uredba. Verjetno se vam zdi zelo daleč, vendar pa tega pre, sta pretekli samo dve leti. Verjetno se spomnite, da smo um, zaprli prenašanje podatkov, ko smo prestopali mejo v Evropski uniji. Sedaj pa tega ni več treba. Kot eh, veste, se je za šestkrat povečala poraba podatkov v drugi jurisdikciji, kjer nimate pogodbe od leta 2016 do 2018, kar pomeni, da imajo državljani vedno več priložnosti za izkoriščanje notranjega trga. Niso pomembne samo številke, ampak tudi izkušnje. Nekateri so se bali, da bodo storitve zato slabše kakovosti, da bo to mogoče vplivalo tudi na eh, domače cene v primerjavi s svetovnimi cenami. Tudi z tega vidika je bila ta odločitev zelo uspešna. Vse se je premaknilo v pozitivno smer. To ne pomeni, da nimamo več nobenega dela, ki ga moramo opraviti. To smo pripravili in predstavili tudi v poročilu za komisijo, ki se pripravlja na prihodno revizijo uredbe. Imamo seveda primere, kjer imamo nižje hitrosti v primerjavi z domačimi pogodbami, imamo tudi primere zlorab in pa napačne rabe. Seveda se vedno najde kdo, ki želi zaslužiti na račun potrošnikov. Nasplošno gledamo, gledano pa je bila ta uredba zelo uspešna. Tukaj vidite graf, kjer lahko opazite, kako je porasla poraba podatkov. Tukaj vidite nekaj podobnega. Torej, te grafe smo pripravili na podlagi tega, kar smo opazili na področju rasti rabe podatkov. Sedaj pa še področje kibernetske varnosti, s katero se ukvarja Berek, kot veste, je to vprašanje vedno bolj pomembno. Še posebej v tem sektorju. Nacionalni regulatorji, vsaj v mojem regulatorju, smo opazili največjo rast, razširili smo naše naloge in premišljamo o tem, kakšno vlogo morajo igrati nacionalni regulatorji na tem področju. Cilj BRK ni, da zaprosi za nov mandat ali da podvaja mandat ali vlogo kakršne koli druge agencije ali skupine. Kot veste, imamo več agencij, ne samo eniso, ampak tudi agencij na nacionalni ravni ki se ukvarjajo z vprašanjem kibernetske varnosti. S temi agencijami moramo sodelovati in tega si najbolj želimo. V delovni skupini BEREK, v delovni skupini nacionalnih regulatorjev, smo se odločili, da bomo preučili področje kibernetske varnosti in premisliti, kakšna bo vloga BEREKA, kako lahko prispevamo in kako lahko sodelujemo z drugimi skupinami, uh, Eh, z Niso, s eh, skupino NS in tako dalje, kako lahko poskrbimo za čim večjo dodano vrednost za komisijo in za Evropski parlament. Tudi 5G bo odprl več priložnosti za naša omrežja. Tudi tukaj bomo preučili, kako lahko pomagamo in sodelujemo. Jeremy je omenil v svoji vodni izjavi tudi to, da zelo dobro poznamo trg, poznamo operaterje, vemo, kako je, ko se operaterji odločajo za naložbe na tem področju. Mi lahko združimo zakonodajalce, Eh, z operaterji in z varnostnimi službami, da lahko dosežemo napredek na tem področju. Tako bodo te zainteresirane skupine bolj seznanjene, seznanjene z odločitvami, ki se sprejemajo drugot. Tukaj lahko poskrbimo za prispevek in to bomo z veseljem tudi storili. Še naprej bomo spodbujali delo delovne skupine za kibernetsko varnost. Pripravljamo tudi vaje v zvezi s škatlo za orodje. Pripravljamo tudi delavnico za leto 2020, ki bomo združili vse deležnike in si pogledali, kakšno je stanje te škatle za orodje in kako lahko skupaj zagotovimo varnost omrežij in sistemov 5G po Evropi. Najlepša hvala. Naj podam pregled stanja na področju 5G in kibernetske varnosti, BEREK in politične skupine in komisije na tem področju zelo tesno sodelujejo. In eh, začel bom z vprašanjem porazdelitve spektruma. Pred leti smo govorili, da bomo imeli tri pionirje 5G, 5G, več frekvenčnih pasov, 700 MHz in potem najnižji 26 GHz. 700 MHz bi pokrival mesta, podeželje, srednji pas je primeren za visoke zmogljivosti v urbanih okoljih potem pa imamo visoko frekvenčni pas eh, na točkah, kjer obstaja zelo visoko popraševanje in potrošnja. Več držav članic je že sprožilo posvetovanje na področju 26 GHz. Dve tretjini držav članic pričakuje dodelitev obeh pasov do konca leta 2020. In delo poteka počasneje na področju 26 GHz, kajte tukaj je delo bolj špekulativne narave. Samo dve države članice sta dobili licenco, vendar pa države članice želijo pozvati industrijske porabnike, zato da se povežejo z zakonodajalci in se pogovorijo o tem, kako bi lahko uporabili 26 GHz na področju vis, velikih industrijskih obratov. Tukaj ne bo šlo za nacionalne licence. Zato mislim, da je tukaj treba zadevo še preučiti. Ko bomo videli primere uporabe, glede komercialnega uvajanja 5G, v osmih državah članicah smo že začeli z uvajanjem in mislim, da bo število hitro raslo vendar pa je poraba še nizka, zaradi tega, ker še nimamo dovolj naprav za to. Naprimer, pri mobilnih telefonih, iPhone-u še nimamo verzije, ki bi lahko uporabila 5G v Barceloni. Na sejmu smo videli primere za to in kaže, da bodo februarja začeli na trgu prodajati tudi takšne naprave. Glede porabe 5G, ki jih ponuja, so uvajanje v mestih zato, da bomo dobili hitrejše širokopasovno omrežje in tako bomo pospešili tudi upravo gostovanja in tudi domača poraba podatkov se je povečala, zato potrebujemo hitrejše, hitrejša omrežja. Mobilni operaterji morajo še naprej vlagati v zmogljivost njihovih omrežij. In kmalo se bo izkazalo, da je 5G najbolj stroškovno učinkovit način za povečanje zmogljivosti omrežij. In 5G je treba razširiti tudi na druga področja. Industrijska uporaba povezana vozila, aplikacije pametnih mest. Ti pa še niso pripravljeni na 5G, ti so še v začetni fazi. Te aplikacije uporabljajo tudi druga omrežja, eh, internet stvari, naprimer deluje s 4G in z oskopasovnim omrežjem interneta stvari. Tukaj ne gre vedno za povezljivost. Veliko stvari in veliko naprav lahko uporabi tudi druga omrežja. Mislim, da je napačno, da povezujemo 5G z internetom stvari. Niso vse aplikacije popolnoma odvisne od tega. Sedaj pa še delo Bereka na tem področju. Opravili smo več študij v zadnjih dveh letih, naprimer o poslovnih modelih za 5G, o delitvi infrastrukture, o najboljših praksah delitve infrastrukture in še študija, ki poteka sedaj in to je, lahko spodbuditi inovacije na področju ekosistema oziroma v okviru ekosistema 5G. Ustrezen spektrum je tukaj seveda nujno potreben, vendar pa to ne bo dovolj. In še vprašanje, za katerega menimo, da bo postalo pomembno na področju gostovanja. Veliko časa smo porabili za to, da smo dosegli, da gostovanje dobro deluje pri 2, 3 in 4G, ko pa gre za 5G, ljudje govorijo o delčkih omrežji za ponujanje podatkovnih storitev različnih značilnosti en del bi lahko ponujal zelo hitre storitve, eh, drugi del um, počasnejše storitve in tako dalje. To lahko deluje z nizko zmogljivimi napravami. napravami ko pa bo gostovanje mogoče v 5G, bomo morali preskakovati iz enega dela na drug in zato moramo imeti pravila, da bomo to omogočili. Zelo zanimivo bi bilo, bi bilo kako bi lahko identificirali potencijalne ovire za regulatorje. in ki bi lahko preprečile te inovacije. To želimo storiti čim hitreje da lahko v Bereku svetujemo tistim, ki oblikujejo politiko za to, da preprečimo vire za inovacije. Do sedaj smo dobili 40 odzivov, kar je dosti več kot običajno. Veliko krat dobimo samo malo odziva od nekaterih eh, telekomunikacijskih operaterjev, torej študijo bomo objavili naslednje leto, ta bo zelo pomembna. Naj omenim še odprt internet. To je še ena uredba, ki so jo so zakonodajalci sprejeli pred nekaj leti. Mislim, da je še prezgodaj za revizijo, ki naj bi jo opravila komisija, vendar pa smo se vsi strinjali glede tega, da je treba pojasniti, kaj te revidike smernic Birika. Uredo bom zaključil. Torej, deležniki so bili zaskrbljeni zaradi vpliva te uredbe na 5G. To smo pojasnili ravno tako tudi programe glede ničnega rejtinga. Sedaj še nekaj o programu Evrope, ki je primerna in prilagojena za digitalno obdobje. Očitno je, da nihče ne bo od nas zahteval, da opravimo revizije kodeksa, to bomo storili ob koncu naslednjega leta. Imamo pa nekaj vidikov te uredbe, ki jih moramo pregledati, zaradi tega, ker so stroški uvajanja zelo pomembni za to, da pritegnemo naložbe za visoko zmogljivostna omrežja. Direktiva za znižanje stroškov je sedaj že veljavi nekaj let. in eh, na tem področju je reševanje sporov eh, zelo zapletena zadeva in povzroča veliko negotovosti. Ravno tako imamo smernice za državno pomoč, ta temelji na omrežjih 30 megabitov na sekundo. Potem pa imamo tudi kartiranje, prodaja na veliko in tako dalje. In še nekaj v zvezi z uredbo o podatkovnem gospodarstvu. S tem delom smo začeli na začetku tega leta. Imamo nekaj pomnen podatkov glede praktičnih vidikov te uredbe, ki kar izhaja iz uredbe o telekomunikacijah. Imamo škodljive vsebine, um, veliko moč platform na trgu. Komisija in države članice so dobile zahteve po dodatni zakonodaji na teh področjih. Z praktičnega vidika to ni enostavno, zaradi več razlogov zaradi tega, ker um, do inovacij prihaja zelo hitro, zakonodajalci te hitrosti ne morejo slediti, imamo tudi vprašanje eh, dovolj širokega znanja in da to kombiniramo z novim znanjem, imamo pa tudi transnacionalne in nacionalne vidike. Torej, mi pozivamo inštitucije, da odpirajo ta vprašanja. Mi imamo veliko izkušenj glede analiziranja moči na trgu, še posebej, ko se izvaja ta moč, podatki predstavljajo velik, veliko oviro za infrastrukturo. Imamo tudi vprašanje spodbujanja konkurence na teh trgih. Mi želimo združevati transnacionalne in nacionalne vedike in Berek sam je že primer za takšno mrežo regulatorjev, kjer nacionalni regulatorji sodelujejo za to, da izvajanjo skupen zakonodajni okvir. Mislim, da lahko tukaj zaključimo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod Godfrey, najlepša hvala za vaše predstavitve. Sedaj imamo prvi krok vprašanj koordinatorjev za vas. Prva bo gospa Karvaljo, izvolite. Najlepša hvala za to izčrpno predstavitev o vlogi Bereka in vlogi agencije, ki podpira Berek. Veliko je treba še postoriti na področju evropske integracije na digitalnem trgu, kot tudi na področju elektronskih komunikacij. Rada bi vam zastavila tri vprašanja. Imeli ste diapozitiv v zvezi s 5G. Zanima pa me, kakšna bo vloga BRK glede tega, da se zagotovi, da ne bo prišlo do tega, da bi države članice zaostale in izpadle iz tega procesa. Mi razvijamo ustrezne procese in tehnologijo, zato da se pripravimo na prihodnost v zvezi s 5G, v zvezi z internetom stvari in tako dalje. Kakšna bo vaša vloga pri tem, da spodbudite države članice? In še drugo vprašanje. Dejali ste, da bi radi postali del te podatkov, tega podatkovnega gospodarstva, vendar pa ne želite igrati osrednje vloge na tem področju na začetku pa ste dejali tudi, in to je zelo pomembno, da potrebujemo format podatkov, ki ga bodo lahko obdelali stroji in ki jih bomo lahko ponovno uporabili. Tega sedaj nimamo, sedaj imamo več različnih podatkov, različnih standardov, imamo podatke, ki jih ni lahko uporabiti in z njimi ni lahko upravljati. To bi bila res velika dodana vrednost. Zanima me, kakšno vlogo lahko odigrate na tem področju, zato da bomo dobili standarde, ki bodo omogočili uporabo teh podatkov. In še zadnje vprašanje ki je povezano s potrošniki. Potrošniki ste omenili v povezavi s gostovanjem. Zanima pa me, če se osredotočate v okviru elektronskih komunikacij tudi na to, kakšne so pritožbe potrošnikov. Kako lahko zagotovite najboljše prakse? s katerimi bi zagotovili, da so potrošniki prioriteta v strategijah različnih podjetij in da se s potrošniki v tem sektorju dobro ravna. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Nika, SD. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imamo vprašanje v zvezi z javnimi naročili. prvo vprašanje. Drži, da komisija namerava objaviti sporočilo, ki bi vsebovalo smernice za dobavitelje za to, da se zagotovi, da države članice v postopkih javnih naročil lahko vzpostavijo tesnejše veze z eh, porudniki oziroma dobavitelji, saj poznate zgodbo s Huawei-om. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Sam prihajam iz Romunije in pred kratkim sem slišal, da je nacionalni regulator v Romuniji odločil, da bodo preložili postopek javnega naročila, dokler ne bo podpisan memorandum ZDA oziroma da bi ta memorandum postal zakon. S tem bi določili pogoje za ponudnika in tako bi eh, lahko bolje odločali, kdo se lahko udeleži javnega naročila za omrežje 5G. Vem, da obstaja več različnih mnenj glede tega v državah članicah in Berek je želel doseči, da bi dosegli nekakšen enoten pristop na več področjih, ko gre za postopke javnega naročila, pogojev, enakih konkurenčnostnih pogojev in tako dalje. Kako bi vi odgovorili na to vprašanje? Menite, da je nujno, da dobimo nove pogoje, enake pogoje v državah članicah, enak pristop, enaka vizija? Nimamo namreč posebne grožnje, ki bi veljala samo za eno državo članico. Nam lahko kaj pomagate glede tega, mi namreč iščemo odgovore na to. Greens, Hvala, gospod Ninisto, zeleni, izvolite. Hvala, hvala za dobro predstavitev. Čisto kratko vprašanje v zvezi z vprašanjem gostovanja. Gostovanje je zgodba o uspehu. Potrošniki v tem vidijo prednost evropskega sodelovanja. Ampak nekateri operaterji so povečali cene doma, zato tako pravijo, da bi pokrili stroške, ki jih imajo zaradi gostovanja. Mislim pa, da gre pri tej zakonodaji bolj za omejevanje njihovih donosov, ne pa za dodatne stroške. Zanima me, kaj menite o tem. Torej. Šlo je za sicer stranske učinke v samo nekaterih državah članicah in v zvezi z nekaterimi operaterji, ampak vseeno me zanima, kaj menite o tem. Pa še eno vprašanje v zvezi z gostovanjem, kaj lahko naredimo, da zadeve razširimo, ali lahko Evropski parlament pomaga pri tem, da bi poskrbeli, da bodo te storitve še bolj dostopne potrošnikom. Hvala, hvala gospod Ninisto. EKR, gospod Tošenovski.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 in agencije. Berek, nasploh, težko je vse skupaj razumeti. Tudi za nekatere poslance je morda težko vse skupaj razumeti, kako nacionalni regulatorni organi sodelujejo z Berekom in tako naprej. Zato še enkrat najlepša hvala, da ste organizirali. Eh, to predstavitev in da ste nam predstavili to um, sodelovanje. Jaz sem bil poročevalec lani, več mesecev smo bili v stiku in vesel sem, da nam je uspelo uspešno pripraviti smernice za sodelovanje v prihodnosti. Nekaj vprašanj za prihodnjega predsednika berega. Kar zadeva izvajanje tega zakonika, teh predpisov, me zanima, katera so po vašem mnenju najpomembnejša vprašanja. Kodeks je bil sprejet in ugotovili smo, da bo izvajanje precej zapleteno. Drugo vprašanje. vidimo, da ima Berek na voljo premalo finančnih sredstev. Poskusili smo okrepiti proračun, poskusili smo zagotoviti več delovnih mest za Berek, kajti sami ste dejali, da bo Berek imel vedno več pristojnosti in vedno več odgovornosti. Zanima me, kaj pričakujete v zvezi s tem nacionalni regulatori, predpostavljam, so v stiku z nacionalnimi vladami, ampak kaj se bo zgodilo z vami? Kakšni so argumenti za to, da bi okrepili sedež Bereka? Kaj ti Berek bo imel pomembno vlogo v prihodnosti? In še eno vprašanje. V uredbi obstaja možnost, da se nekatere zaposlene pri Bereku napoti drugam, v druga mesta, zato da bi zagotovili boljši stik z agencijami. Podobne ureditve poznajo tudi druge agencije, ki so locirane druge po Evropi. Kaj menite o teh možnostih, ki vam jih dopušča zakonodaja? In za vašega kolega, gospoda Ignačija. Govorili ste o sporozumu z latvijsko vlado. Zanima me, kakšno časovnico predvidevate tukaj in kaj bi bilo treba storiti, zato da bi posodobili ta sporozum. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod Tošenovski. To je bil prvi krok strani koordinatorjev. Upam, da si boste znali porazdeliti vprašanja in na nje odgovoriti v ustreznem vrstnem redu. Izvolite. Hvala, da, da, delili smo si vprašanja kar sproti. Na začetku bom odgovoril na vprašanje gospe Karvalja, torej kako poskrbeti, da države članice ne bodo zaostale pri vprašanju 5G. Eno vprašanje je seveda določitev spektra. Nekatere države članice imajo težave z usklajevanjem z državami, ki niso članice EU, pa mejijo na njih. To še posebej velja za države na vzhodu. Te države imajo nekoliko več težav kot druge. Malce pomagamo, če ne drugače, samo z izmenjavo izkušenj. Govorili ste o kodeksu. V kodeksu je določilo o medsebojnem pregledu glede določitve spektorjev. No, tega zaenkrat še ne izvajamo, ampak. Mhm. Regulatori smo se dogovorili o načinu dela, prav tako imamo redne delavnice z upravljavci spektrov in drugimi iz Bereka, zato da bi si delili izkušnje, posebej kar, še posebej kar zadeva aktualna vprašanja. Pred približno tednom ali dvema smo imeli delavnico, na kateri smo govorili o vprašanjih v zvezi z 26 GHz, v zvezi z nekaterimi pomisleki, ki so jih ljudje izrazili glede zdravja, kajte 5G naj bi imel vpliv tudi na zdravje. To neformalno omrežje izmenjava izkušenj pragotovo živi. In pri Bereku si prizadevamo tudi zato, da ukrepamo, če imamo naprimer vlogo na evropski ravni, naprimer zagonsko podjetje, z financiranjem množic želi predstaviti proizvod v okviru interneta stvari. Tukaj pomagamo in poskusimo poskrbeti, da se bo to zgodilo brez težav. Govorili ste tudi o, o, poda, o podatkih, ki jih je mogoče uporabiti znova. No, Berek ima svoje podatke in mi preučujemo možnost, da bi ti podatki bili lažje na voljo, naprimer podatki o gostovanju, podatki o razvoju trga. Sčasoma bomo poskusili poskrbeti, da bodo ti podatki lažje na voljo. Imamo sicer Excelove preglednice, ampak mislim, da lahko storimo še več. V digitalnem gospodarstvu pa se postavlja širše vprašanje v zvezi z platformami in v zvezi z prenosljivostjo teh podatkov. Podatki naj bi bili tudi dostopni, seveda, ob soglasju uporabnika, kajti to je pomembno vprašanje v podatkovnem gospodarstvu in ko bomo govorili o regulaciji tega sektorja v prihodnosti, bomo morali govoriti tudi o tem. Gre tudi za vprašanje dostopa, naprimer, kjer se pojavljajo analogije z sektorjem telekomunikacij, ampak eh, analogije so nekaj, vendar prav gotovo bodo potrebne tudi spremembe. Vaše vprašanje je bilo tudi o končnih uporabnikih in potrošnikih. To je ključnega pomena za Berek, kajti vse, kar počnemo tudi na področju konkurence, počnemo zato, ker imamo v mislih končne uporabnike. Imamo tudi delovno skupino za končne uporabnike, ki je zelo aktivna. Naprimer, delali so na povzetku predlog za pogodbe. Torej, potrošniki, ko se odločajo za katerega operaterja se bodo odločili, bi naj dobili povzetek podatkov in ponudbe Mm, na način, ki bo omogočal lahko in enostavno primerjavo. Berek dela še na drugih področjih, naprimer ukvarjamo se z univerzalnimi storitvami. V kodeksu je zapisano, da morajo vse države članice zagotoviti ustrezen široko pasivni dostop do interneta za vse uporabnike. Berek pa pripravlja poročilo o najboljših praksah in o tem, kaj to sploh pomeni široko pasivni dostop do interneta. In govorimo tudi o končnih uporabnikih in podatkih o pokritosti z mobilnim signalom. Kako bi to lahko opredelili, kako bi to posredovali končnim uporabnikom. Torej, kako bi lahko uporabniki vedeli, kaj je dobra pokritost, kaj je slaba pokritost ali zmerna pokritost. Optimistični smo in Berek je torej aktiven na tem področju in številni regulatorji so naše delo uporabili pri svojih analizah. Še kratek odgovor na vprašanje gospoda Tošenovskega, potem pa bom predal besedo. Gospod Tošenovski, vprašali ste v zvezi z proračunom in kadrom Bereka. Berek je lani približno ob tem času predlagal, da bi povečali število kadrov v okviru Bereka. Berek je, mislim, da najmanjša agencija in eden od problemov takšne majhnosti je, da je določeno število ljudi potrebno samo zato, da zagotovimo ustrezno finančno upravljanje. In če smo premajhni, potem preveč ljudi dela na tem administrativnem delu, ne pa na našem vsebinskem delu. Mi poskušamo to rešiti in eh, predlagali smo, da bi zaposlili še dva, ne, 14, 14 ljudi in lani smo dobili potem dve mesti. Kar zadeva evre, je to lahko rečem, precej zadovoljujoče. Uporabili smo pogodbene delavce in nacionalne strokovnjake, ki potem upravljajo delo v okviru BRK. Ampak to ni optimalno, zato ker je potem menjave kadrov preveč. Več, prav gotovo, kot če bi imeli redno zaposlene. In ti zaposleni potem tudi ne morejo upravljati prav vseh nalog. Zato bomo še naprej poskusili doseči, da bi imeli več redno zaposlenih in manj pogodbeno zaposlenih. Zakaj države članice ne želijo pomagati? Mislim, da so finančne vprašanja tukaj širše, ne gre samo za derek. Vprašali ste tudi, ali bi lahko morda imeli manjšo pisarno Berega tukaj v Bruslju. No, Bereg deluje tako, da največ dela opravijo strokovne skupine in tudi odbor regulatorjev. Bereg pa podpira to delo. Veliko je srečen v Bruslju. Jaz sem predsednik Bereka in skoraj bi lahko imel stanovanje tukaj v Bruslju, zato ker sem toliko tukaj. Mislim, da dobro sodelujemo z komisijo in drugimi agencijami. Upravni odbor je govoril o tem, da bi morda imeli pisarno tukaj v Bruslju. Zaenkrat mislim, da to ni prednostna naloga. Sveda govorimo z latvijsko vlado o sedežu. Bomo videli, kako uspešno bodo tekla ta pogajanja in potem bomo morda preučili možnost pisarne v Bruslju, morda pa ne, ampak to bo kasneje. Prav, v zvezi s sedežem. Hvala, Jeremy. Res je, nadaljeval bom tukaj. Torej, vprašanje sedeža. Hvala gospodu Tošinovskemu za vprašanje in hvala tudi za podporo v času zakonodajnega postopka, ko ste nam stali ob strani sedež. Najprej časovnica, kako je zapisano v novi uredbi o Bereku. Dve leti časa imamo za to, da sprememo nov dogovor o sedežu z latvijskimi oblastmi. Postopek se je začel decembra 2018. Prvo leto se uporabi za oceno. Upravni odbor je že sprejel tako imenovani mandat z cilji, to je bilo marca letos, latvijska vlada pa prav tako pripravlja podoben dokument, oni to imenujejo dokument o stališču. Tudi oni bodo predstavili svoje parametre in cilje v zvezi s sedežem in ta dokument naj bi sprejeli čez nekaj dni. V drugem letu bomo govorili in tudi sklenili sporozum o novem sedežu, tokrat bomo imeli dovolj časa, prav gotovo, in povedati želim, da nas službe Evropske komisije tukaj podpirajo, še posebej, kar zadeva pomoč in podporo GD Connect. Oni nam pomagajo pri reševanju horizontalnih vprašanj. Gospod Tošenovski, vprašali ste, kakšna bi lahko bila področja, kjer bi lahko posodobili obstoječi sporozum. Mi smo identificirali tri področja področja, najprej kar zadeva lokacijo samo. Dovoljenje smo dobili pred desetimi leti, pod pogoji, ki so veljali takrat, zato je treba to posodobiti. Drugo področje je status agencije, to je vedno, vedno izziv, kajti država članica mora potem prilagoditi protokol številka 7 in veljavna pravila na ravni EU na nacionalno raven, naprimer kar zadeva samo vračilo DDV če vam lahko podam en primer. In tretje področje je status zaposlenih. Tudi tukaj govorimo o sedmem protokolu, gre za zaposlene in družinske člane zaposlenih, to je specifično za državo članico in tudi tukaj vidimo nekaj izzivov in uh, mislim, da obstaja dobro volja na obeh straneh. In prepričani smo, da bo dovolj časa tudi za to dan mi je pravkar prišepnil, da je treba upoštevati tudi Evropsko šolo, to je zelo pomembno in to moramo prav tako rešiti v sporozumu o sedežu. Hvala. Tri vprašanja so ostala. Najprej gospod Nika, kar zadeva razprave o kibernetski varnosti. Spomladi letos je komisija podala priporočilo, da naj bi vse države članice izvedle analizo tveganja in potem bi predstavile predlogo in študije komisiji. Komisija pa naj bi vse skupaj združila in na to naj bi o tem govorili, o tem naj bi na to govorili kasneje. Komisija je pripravila poročilo. In potem naslednji korak je ta svežen ukrepov, o katerem sem govoril v svoji predstavitvi. Mi pa tudi nacionalni regulatorni organi govorimo o tem, aktivni smo tudi na ravni emise, varnost je še vedno vprašanje nacionalnih pristojnosti. Na področju harmonizacije bomo, po mojem mnenju, najprej videli neke oblike mehke konsolidacije, učili bi se lahko drug od drugega ali se obveščali o političnih odločitvah. Tega je veliko, pred nekaj tedni je potekala konferenca o kibernetski varnosti na Polskem. Odeleženci so prišli z vse Evrope, tako strani držav članic, kot tudi strani evropskih institucij. Upoštevati pa je treba tudi nekatera druga vprašanja, naprimer, kar zadeva prihodnjo splošno uporabo ali začetek splošne uporabe 5G, pa tudi internet stvari se pripravlja in tako naprej. Veliko bo transmitorjev, prejemnikov in tako naprej. Mislim, da bo treba poskrbeti za ustrezno raven varnosti, zato da bomo te čudovite naprave res lahko uporabljali tako, kot je namenjeno, ne pa da te naprave potem predstavljajo preveč tveganja. Zato, ker procesa ne bi dovolj dobro zastavili. Mislim, da Berek ne bo mogel predlagati določenih dobaviteljev ali sistemov. Ne. Ampak s prijatelji v drugih organizacijah lahko morda pripravimo dobre prakse, kar zadeva postopke, modele za ocenjevanje tveganj kar zadeva ravnanje z občutljivimi deli omrežne opreme. Govorimo lahko tudi o tem, kako se je treba lotiti namestitve strojne opreme in tako naprej. Ampak Berek, po mojem mnenju, ne more bolj podrobno predpisovati, katera omrežna oprema naj se uporablja. Kot Berek ali nacionalni regulatorni organi nikoli nismo imeli pristojnosti za to, da bi predpisovali proizvajalce ali da bi vplivali na posamezne operaterje. To je zelo težko storiti, če nisi del družbe in težko bi Berek nosil to odgovornost. Zdaj pa vprašanje gostovanja. slišali smo, da obstajajo primeri povišenih cen doma. Težko je vedeti, ali povišanje cen predstavljajo posledico uvedbe gostovanja. To je težko dokazati. Mislim pa, da želimo povedati, da je to dobra zakonodaja, ki jo spremljamo in jo bomo še naprej spremljali. Leta 2021 bomo to obravnavali še enkrat in pogledali si bomo tudi, kaj se dogaja na področju 5G takrat. Hvala. Hvala lepa. Še tri vprašanja imamo za vas in 12 minut. Toliko, da boste vedeli, koliko časa nam je še ostalo Keli, Nitra in potem še zadnja poslanka. Gospod Keli, izvolite. Hvala. Hvala predstavnikom Bereka za njihove predstavitve, to je bilo zelo zanimivo. Dve vprašanje. Na začetku ste govorili o povezljivosti, govorili ste o povezanih vozilih in zahtevah glede tega. Zanima me, kaj menite o tem? Zanima me tudi. Kaj menite o uvedbi teh povezanih vozil v naslednjem desetletju? Drugič, gostovanje je bila zgodba o uspehu za Berek, parlament in tudi ITRE, še posebej za ljudi, kot so Pilar de Castillo in drugi, ki so več let delali na tem. Operaterji niso želeli, da bi mi ukrepali na tem področju. Zanima me, kako je to vplivalo na njihov dobiček, kajti Naše napovedi takrat so bile, da bo uporabe več. Zanima pa me, ali imate kakšne številke v zvezi s tem, pa tudi kakšne so prednosti za MSP, naprimer, kar zadeva mesečne račune za telekomunikacije. Hvala. Naceli. Hvala. Zanima me, ali potekajo kakšne analize lasništva podatkov. Zanima me, kdaj boste končali z analizami 5G, kaj ti uredba bo zaključena v dveh letih in pol. In široko poslovni dostop za vse. Zanima me, ali ste analizirali potrošniške trge, kaj se bo zgodilo zdaj, ko bo začel veljati kodeks. Spomnim se boja, kaj te države članice niso bile pripravljene, ko smo dejali, da želimo, da se čez dva tedna vse skupaj začne. Na kitajskem naj bi bilo to rešljivo v nekaj dneh. V Evropi posod niso operaterji pripravljeni, naprimer tako kot v nordijskih državah. V nordijskih državah je mogoče to rešiti v nekaj dneh. Gospod Nika je govoril o kibernetski varnosti in zanima me, ali bi Berek lahko predstavljal vsaj nekaj, kar bi lahko veljalo za celotni skupni trg. Morda bi lahko uvedli zahtevo, da se tako imenovani slabi deli omrežja izključijo, naprimer z hladilnika ali pa večji del omrežja, ki povzroča težave. To bi lahko bil najmanjši skupni imenovalec. Hvala. Gospod Solis Perez. Najlepša hvala. V predstavitvi ste omenili uporabo spektruma 5G za industrijsko rabo. Kot veste, veste je Bundesnetz agentur, torej a, nemška agencija, dejala, da bo lokalne mreže opremila s 5G za industrijo in za podjetja glede na to, da je 5G zelo pomembna za internet stvari, menite, da morajo države članice dodeliti določen spektr za industrijsko rabo. Rada bi slišala vaše mnenje glede tega. Čoje, Hvala, gospod Toja. Izvolite. Hvala, nadaljevala bom v italijanščini. Tukaj sem. Čisto na kratko. Prvega kroga vprašanj in odgovorov nisem slišala, želim pa govoriti o gostovanju. Občutek imam, da niste bili čisto natančni, ampak opozoriti želim na to, da je bila kolegica Karvaljo poročevalka v zvezi s tem vprašanjem. To je pomembno vprašanje, politično je bilo zelo relevantno tudi za Evropo. Poskusiti moramo preprečiti različne načine spodkopavanja te uredbe obstajali so poskusi, da bi zelo restriktivno opredelili sedež, naprimer. ampak to lahko vpliva na uporabo uredbe, ki je zelo pomembna za evropsko politiko in ne smemo dopustiti, da bi se jo kar zaobšlo. Hvala, hvala gospa Toja. Pet minut imate za odgovore. Izvolite, vem, da vam bo uspelo. Hvala lepa bom odgovoril samo na najlažje vprašanje, ostalo bom prepustil Denu. Povezana vozila, prihodnost povezanih in avtonomnih vozil je zelo pomembno vprašanje. Berek meni, da pri poslovnih modelih to ne bo predstavljalo revolucije. Avtonomna vozila bodo morala delovati tudi tam, kjer ni povezljivosti, kjer je povezljivost 3G, 4G ali 5G. Proizvajalci avtomobilov ne bodo proizvajali avtomobilov, ki lahko vozijo samo pri pokritosti s signalom 5G. Avtomobilska industrija se ne zanaša na široko pokritost z mobilnim signalom. Čisto na kratko o gostovanju, nimamo informacij o dobičkih, ampak vidimo pa, kakšne so prednosti tako za poslovne uporabnike, kot tudi končne uporabnike, zato ker je gostovanje zdaj poceni. 5G. Vprašanje je bilo v zvezi z širokopasovnim dostopom za vse. Širokopasovni dostop še ni zagotovljen povsod po Evropi. Ponekod je hiter internet splošno na voljo, ponekod ne, to je odvisno tudi od geografskih danosti. V Bereku in pri nacionalnih regulatornih organih poskušamo pomagati, ampak seveda gre za vprašanje naložb, tudi državnih naložb in naložb. Poskrbeti bo treba, da zadeve zastavimo ustrezno, zato da bodo vsi državljani imeli dostop do široko poslovnega dostopa do interneta. Slišali smo tudi vprašanje v zvezi z rezerviranjem določenega spektra za industrijske namene. Ko govorimo o 26 GHz, se pojavljajo vprašanje, kako bi lahko tukaj izvedli licenciranje. obstajajo zamisli, da naj bi to bilo na voljo posameznim uporabnikom tudi brez licence in na lokalni ravni. In Nemčija naj bi del spektra v pasu 3.6 GHz dala na voljo. Ampak v Nemčiji je kar nekaj industrijske uporabe, kampusi, imajo naprimer podobno porabo kot manjše mesto. Na Irskem tega ni in tam smo želeli poskrbeti, da bi 3,6 bil na voljo za uporabo na podeželju, naprimer. No, to pomeni, da obstajajo pač razlike med industrijsko uporabo in mobilno industrijo. Mobilna industrija pravi, pustite to, no, mi vam bomo zagotovili dostop do tega pasu, ampak eh, zaenkrat še niso vsi pripravljeni na to. To ima posledice za industrijo in zdaj bom predal Deno za druga vprašanja. Eh. Hvala lepa. Na tri vprašanja bi se rad odzval. Dobičke operaterjev, mislim, da smo videli, da so zaradi izgube prihodka glede kostovanje to operaterji že ustrezno nadomestili. Ali bi naj imeli nacionalne odločitve o rezervacijah spektra 5G za industrijsko uporabo? Tukaj ne gre samo za Nemčijo, tudi v moje države razmišljamo o tem, kar se tiče konkurenčnega vidika. Uh, mislim, da je dobro imeti različne ponudnike na trgu. Našim operaterjem imamo trde razprave. Pravijo, dajte nam vse, pa bomo popravili trg, ampak neposredni, neposredni dotok iz industrije mislim, da je tudi vredno imeti. In potem zadnja pripomba, kibernetska varnost. kot nacionalni regulatorni organ glede varnosti zagotavljamo varnost celovitosti omrežja. Gledamo si postopke, postopke za posodabljanje omrežja, za sistemske kode. Največ težav nastane prav pri posodabljanju sistemske kode in da imamo potem tudi ustrezno okolje za poročanje o dogodkih, varnostnih dogodkih. Mislim, da lahko razvijamo kibernetnostno področje okrog teh področji in to bi bilo dobro. Hvala lepa. Hvala lepa vsem trem. 11.15 je perfektno, točno vsega smo končali. Hvala lepa za zelo veliko zanimivih odgovorov na težko vprašanje. Srečno pri delu, ki ga upravljate. Hvala lepa, da ste bili z nami. Item, item Tako, sedaj pa zadnja točka danes. Dopoldne izmenjava mnen s predsednikom Evropskega raziskovalnega sveta s profesorjem Jean-Pierrem Bourguignonom in prejemnico naprednih nepovratnih sredstev, direktorico inštituta Alfeda Wegenerja, profesorico Anče Bötius. Gre za bioraznolikost arktičnih oceanov, podnebne spremembe in tako dalje. Dobrodošli, ker smo proti koncu drugega, vašega drugega mandata in ker se pripravljamo na implementacijo naslednjega večletnega programa Obzorje Evropa, bi želeli slišati vaš končni razmislek o poti naprej za IRC, e kaj ste se naučili, širše glede vašeg mnenja in kako optimizirati evropsko znanost, inovacije in podeljevanje sredstev. Prav tako nas zelo zanima profesorica Bečius, ki je kako so nepovratna sredstva pomenila tisto dodatno vrednost v vaši karjeri in kako bi lahko iskali očekite rešitve za težave, ki se pojavljajo v evropskih družbah, seveda v okviru obzorja 2020. Uro 15 imamo za to razpravo. Besedo pa dobite kar vi, profesor Borgenjo. Dobro je, da ste z nami. Hvala lepa. Podpredsednik odbora ITRE, dragi gospod Petersen, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da sem predsednik Evropskega raziskovalnega sveta od januarja 2014, torej že skoraj šest let. Na začetku sem v tem odboru se predstavil in predstavil prioritete ERC februarja 2014. Redno sem se vračal v parlament in z veliko izmed vas sem se sestavil z vašimi predhodniki. Lahko povem, da sem tukaj imel vedno podpornike. Vaše zanimanje za raziskave, še prav posebno za IRC, je bilo na voljo vaš čas in včasih je bilo to odločilno. Sedaj, ko končujem mandat, čutim posebno zavezo, da vam poročam o delu IRC, da se spomnimo zakaj smo spostavili ERC. 2007 v Berlinu na zločnosti zvezdne kancerke Angele Merkel smo slišali govor raziskovalne skupnosti, ki je želela vzpostavitev Evropskega raziskovalnega sveta. Katera je tista primerja prednost takega centra in Evrope na splošno prihodnosti? Rado prebavstvo, neomejeni viri? Ne. Raziskave, investicije v to. To ni samo izbira, to je nujna pot za EU. Edini način, kako lahko zagotovimo, da se naložbe povrnajo, je odličnost. Veliko se je spremenilo od leta 2007. Veliko stvari na slabše. Ampak vse to, kar smo slišali takrat 2007, je danes še veliko bolj res. V primerjavi z drugim delom sveta je Evropa bogatejša in ima boljšo kakovost življenja. Pa ne zaradi tega, ker nas je veliko ali ker imamo naravne vire. Ne, gre za našo tradicijo kot evropejci, to se vrača na razsvetljenstvo, da iščemo racionalne razlage in naša zmogljivost, da ustvarjamo novo znanje in da to uporabljamo. In da zagotavljamo široke storice za naše državljane naj nas ne preslepijo za misli, da lahko ločimo nekoristno od koristnega znanja. Tukaj gre za inovativno strategijo za prihodnost. Kaj mislimo s tem? Dolgoročno financiranje za raziskave, to moramo ohraniti, kajti to je pomenilo vir veliko inovacij v preteklosti in to ima velike družbene prednosti če ne bi bilo dovolj sredstva, tudi ne bi bilo več dovolj raziskav. Vidimo, kako pomembno je to, ko raziskujemo umetno inteligenco, naprimer. Sedaj vlade in tvegani kapital kar tekmujejo, da bo ponudil več. Na začetku pa so to bile sanje, ko smo iskali meja strojev. V 70-ih in 90-ih pa financiranja ni bilo to je bilo pomankanje za umetno inteligenco. Potem pa, je, potem pa so raziskovalci nadaljevali z delom na tem področju in so postavili pod vprašanje samo načela te umetne inteligence. Sedaj, 30-40 let, let kasneje, pobira plodove širša družba. Soočamo se z novimi mejami. To vključuje veliko tudi drugih razsežnosti ko napredujemo v petminutnih tehnologijah, je zelo pomembno, da se politika za raziskave in razvoj razvija in razvija programe na tem področju. Ampak obseg in izziv, s katerimi se soočamo globalno, so velikanski in ne pozabimo. Dolgo je trajalo, da so znanstveniki razumeli in eksplicitno razložili, kaj se dogaja. Kar nekaj časa smo podcenjevali spremembe ki smo jih lahko pričakovali. Sedaj, ko imamo obsežne znanstvene študije, globalno, vemo, da ne bomo rešili težav, če bomo dovali kot do sedaj. Ne bi bilo smiselno, da evropski državljani ne bi imeli možnosti odkrivati. Zato potrebujemo kreativna mnenja. In moramo pustiti znanosti svojo pot. To je lahko samo znanost, ki gre prek meja. Evropa je pionirska glede pionirskih raziskav. Zdaj že vemo, da seveda Evropa je raziskovalna odličnost. Zelo veliko je različnih izvedbenih struktur, ki jih je spostavila Evropska komisija. In to je odločilnega pomena za priznanje evropskih raziskav. Veliko dobrega osebe imamo, razumemo njihove potrebe, kar se tiče tudi potreb znanstvene skupnosti. Ampak ERC je pokazal velik potencial mladih raziskovalcev, če jim damo svobodo, da opredelijo svojo pot, ne da jim usiljujemo kakšne predhodne prednostne naloge. 2007 je RC podelila 9500 neporatnih sredstev svojim znanstvenikom v veliko institucijah. Več kot dve tretjine so dobili razgovalci na začetku karierne poti, pa tudi ekipe, včasih tudi prvič v karieri. Zato jih veliko sedaj pravi, citiram, ERC je spremenil moje življenje. Krok 70 tisoč članov ekipe vključuje ERC, zelo veliko podiplomskih študentov. Rezultati kažejo neverjetne učinke in to je pokazala tudi naša študija. Publikacije znanstvenikov, Irece, so sedemkrat bolj nazoče v znanstveni skupnosti kot druge publikacije. Nekaj primerov izjemnega uspeha ekipi in raziskovalcev, veliko prebojev pri sončnih celicah, raziskovanje dvodimenzionalnih materialov, kot je grafin, odziv na raziskave genoma, raziskave na finančnem sektorju, kako pa ne bi vplival na migracije. Našli smo načine, kako bi računalniki razumeli človeška čustva. Prav tako pa so letos pomagali pri prvi fotografiji črne lukne. Predvsej jih je dobilo Nobelove nagrade. naprimer, tudi na temo uporabe kisika v cečnih strukturah. To je samo primer širokega razpona raziskovalnih projektov. Zelo sem vesel, da bo profesor Cvanček Bočes sedaj spregovorila. IRC e opravlja pomembno delo. Pionirske raziskave so izjemnega pomena. raziskovalci tako dobijo tudi boljši dostop do trga. Več kot tisoč neporodnih sredstev je bilo podeljenih, več kot sto novih podjetij je bilo vzpostavljenih, tudi v sodelovanju z nami. Veselim me, da lahko prispevam k tej veliki zgodbi o uspehu. Najprej smo, sem sanjal o tem, potem pa sem tudi predsedoval. 2014 je bila moja prednostna naloga, da ohranim visoko kakovostno delo izbirnih procesov v ERC. In to ni lahka naloga. Trenutno ERC dobijo okrog 10 tisoč predlogov vsako leto. In potrebujemo več kot tisoč znanstvenikov, da jih ustrezno vrednotimo. Pa tudi potem še 6 tisoč ločenih mnen zunanih strokovnjakov. Iskani so in nameniti jim moramo nekaj našega dragocenega časa. Oni pa tudi nam. Sorry. When I look, took office in 2014, ko sem torej prevzel funkcijo 2014, sem se osredotočili na tri vprašanja. Najprej enakost pri zaposlovanju med moškimi in ženskami. 2014 in 2017 ženske so imele slabšo stopno uspešnosti kot moški. Zahvaljujoč reformam pa lahko povem, da je sedaj skupna stopna uspešnosti enaka za moške in ženske. Drugič, trdo smo delali, da bi ukrepili udeležbo raziskovalcev iz regij, ki niso tako uspešno razgojeno gledano. Predlagal sem delovno skupino za razširitev evropske odeležbe. Kar nekaj let, sedaj imamo tudi štipendije za ravno te regije. Širimo odeležbo regij. Obiskal sem se države razen ene, sestal sem se z uradniki in znanstveniki. Bil sem na Polskem dvakrat, v Bolgariji, na Mačarskem, pa tudi v Srbiji. Spet bom na Mačarskem, Sloveniji in v Litvi v naslednjih mesecih. Torej, stopne uspešnosti stalno nadziramo, imamo dobre procese evalvacije. Vemo, da je potrebno še veliko postoriti, ampak od 2014 so raziskovalci na polskem, češkem, mačarskem, portugalskem in sloveniji si videli nadpopečno dvige glede uspešnosti. Pa tudi druge države, med njimi Malta in Srbija, so prvič dobivale dobile nepovratna sredstva. Prav tako pa smo globalno zelo privlačni. Aranžma smo podpisali od Argentine, Južne Afrike, Brazilije, Indije in drugih držav, tudi Singapurem. In vse to kaže, kako pomembno je ohraniti pozitiven zagon. IRC stalno ocenjuje naše operacije in če je potrebno, jih posodobimo in prilagodimo. Imam pa potem nekaj, kar obžalujem. Med 350 in 640 projektov smo vsak, vsako leto izbrali za odlične, pa jih nismo mogli financirati, ker nismo imeli dovolj sredstev malo čez 12 odstotkov predlogov, ki jih lahko financiramo v tem času sedaj. Če bi prišli do 14 odstotkov, bi to bilo veliko bolje. Za zaključek naj se vam zahvalim še enkrat, da ste mi dali priložnost, da vam povem, kakšno je trenutno stanje v ERC januarja 2020 bo prevzel moj naslednik, tukaj je z nami v dvorani. Gotovo se veseli sodelovanja z vami. Proračuno se še odloča in mislim, da moramo priti na ustrezno raven, to bo težak boj, s tem se je že začelo in upamo, da nam bo uspelo. Evropski parlament pa je jasno povedal, da bo branil 120 milijard evrov proračuna za to. Potrebujemo zaveznike, vi ste pomemben zaveznik za dosego teh ciljev glede na prihodnost, ki si jo državljani zaslužijo, si ne smemo zadajati poprečnih ciljev. Za me in za svoje raziskovalce upam, da bomo zagotovili ustrezna sredstva za trajnostno prihodnost za Evropo. Uh, Hvala lepa, sedaj pa vi, gospa Anče Bircius, upam, da sem prav izgovoril prosim, popravite me, če je to potrebno. Lahko predstavim prosojnice? Odlično. Uh, Hvala lepa. Zelo sem zadovoljna, da lahko na primeru svoje karijere pojasnim, kako evropske raziskave so pomembne. Tukaj gre za raziskave arktičnega podneba, sama sem dobila napredna nepovratna sredstva. Za vprašanje, ki se vam morda zdi absurdno, ampak želel sem ugotoviti, katerih bakterij je največ v svetovnih oceanih. Sprašujete se, zakaj bi želeli to vedeti, ali pa kako to, da tega ne vemo. No, želela sem to ugotoviti, kajti vemo, da okolje prevladujejo mikrobi. 70 odstotkov je oceanov, ne vemo pa točno, kateri mikrobi tam prevladujejo. Poskrbijo za oglikov cikl na morskih tleh. S polarštenom ladjo, polarno zvezdo sem bila tam, v tej regiji 2012. Preučevala sem področje, ki je bilo še ne preučeno, ali obstajajo bakterije. In to leto je spremenil vse za me in mojo ekipo, kaj ti. bili smo priča največjemu otopljenju ledu do sedaj. Poleg tega, da smo ugotovili, katere bakterije so pomembne pri ogličnem ciklu, smo se osredotočili tudi na vprašanje Arktike. Tako, sedaj pa ne bi šla toliko v preteklost, kaj mi je uspelo. Leta v ERC so končana. Naj pogledamo prihodnost in vam pokažem, kako lahko individualna radovednost prispeva k odličnosti raziskav ki jih potrebujemo v prihodnje. Naj poročamo o misiji, ki poteka sedaj. To imamo evropejci v sodelovanju z nekaterimi drugimi državami. In to je najpomembnejši razgojni dogodek leta 2019. Zakaj gre? Prosim, pomislite sami o regiji Severnega pola in se vprašajte o povezovanju te regije. Morda veste, da tukaj gre za podnebne vremenske raziskave, ampak tudi za druge trgovinske izmenjave in tako dalje. Potem smo z ledolomilcem skušali prvič ugotoviti, kako deluje arktična zima. Kaj to pomeni za vreme in podnebje, kako se bo to spremenilo letos in kako se spremenjajo poletja na Arktiki. Taka vprašanja še niso bila zastavljena in nismo še upravili raziskav z moderno tehnologijo. Tukaj lahko vidite raziskovalce iz veliko držav različnih starosti, raziskujejo na ledu svojim ledolomilcem in merijo vse. Sedaj svetlobe ni več, dnevne svetlobe ni več in imamo težave, da bi vse vrnili domov žive. Zelo veliko je raziskav, nadzora in to bo ponudilo podatke za naslednje generacije. To nujno potrebujemo za razumevanje vloge, ki jo Severni pol in Arktična regija igra za našo severno poloblo in vreme na njej. Ponosni smo, da je moj institut in da so ljudje od vse posod izpeljali to največjo misijo glede najpomembnejših vprašanj našega časa, kako oceani in polarna regija definirajo človeško sfero na Zemlji. Misija se je začela 20. septembra letos. Ladja je primrznjena v morju, sedaj plujem z ledom in upamo, da bomo tako pluli po severnem polu, imeli bomo taborišča, ki bomo spostavili, druga plovila, ki bodo nas obiskovala izmenjava med znanstveniki. 600 ljudi bo lahko sodelovalo pri tem velikem poskusu in se zastavljalo vprašanje, kot počnem to jaz, kako se Arktika spreminja in kaj to pomeni za življenje, za geosfero, oceane, atmosfero geosfero in tudi za vremenske vzorce. To je zelo mednarodna misija. Ne bi bila možna, če ne bi veliko evropskih držav, evropskih omrežij in drugih držav sodelovala pri tem. Evropa je v trenutnem programu obzorje, vodilna pri programu ledolomilcev, ki lahko hitro pomaga pri logističnih vprašanjih, kar se tiče študije Arktike. Kar vidite tukaj, je vse odličnosti za te velike izzive, za področje, o katerih vemo malo, so pa pomenili za našo prihodnost. Mladi obrazi, znanstvenikov, ki prihajajo iz Evrope in širše, lahko začnejo svojo kariero, izvajo doktorate, tudi zaradi podatkov, ki jih bomo dobili. to je način, kako združimo znanstveno kulturo in podatke, ki so dostopni vsem. Ko smo septembra začeli z misijo, sem se z velikim veseljem tudi pogovorila z njimi, torej pred skoraj dvema mesecema. Tukaj so v tem trenutku, tukaj je ladja v tem trenutku, vidite obraze zadovoljnih znanstvenikov. No ja, ne vidite, so zadovoljni, ker so zamrzneni v snegu in ledu, ampak vseeno je to primer evropske odličnosti in mednarodnega sodelovanja. Vseh vitrov smo zbrani, ampak ko smo skupaj tej arktični zimi, vsi vemo, da bomo vsi izgledali enako, ne glede na to, odkot smo. Vsi sodelujemo pri eni misiji, kajti arktična regija je novo področje, nova sfera, ki gre veliko prek radovednosti. To je ena tistih regij, ki ima potencial ustvarjanja novih delovnih mest. Geopolitična razprava tukaj poteka. 4 milijone ljudi živijo, živi tukaj, to ni puščava, pa še vedno ne vemo skoraj nič o tem arktičnem oceanskem bazenu in to bomo raziskali v naslednjem letu. Vse informacije delimo, zgodbe znanstvenikov, ponujamo dostop do znanstvenih metod, vsak dan objavljamo blog, tudi medijsko to pokrivamo, tako da vse dokumentiramo, tudi Arktiko, ki je morda prihodnje ne bo več. Naj vam povem, da je ta tip uporabe znanosti, iti prek meja, ki to odloča v naši prihodni poti, v našem DNK. vseh evropskih državah imamo zgodovino raziskav na tem področju. Fričov Nansen, takrat so vsi želeli raziskovati to področje. So hoteli ugotoviti, kaj se tam skriva v obliki virov. Fričov Nansen je vodil, je bil vodil na tem področju in takrat je dejal, dajmo, združimo sile, kalibrirajmo termometre, kaj če čez sto let bodo ljudje želeli vedeti, kako hladno je bilo med našo misijo. To je bila vizionarska izjava, kajti danes kalibriramo vse naše instrumente, zato da bi razumeli, kako je možno, da se Arktika tako hitro segreva. 3-4 krat hitreje kot globalno poprečje na Zemlji. Del teh raziskav, ki jih izvajamo, ima opravka z vprašanjem trajnostnega planeta in prihodnosti naših življenj. Kot evropski raziskovalci ponujamo to znanje za vse odločevalce in dosegli smo napredek. Zahvaljujemo se Evropi in arktičnemu krogu, da so se dogovili, dogovorili o moratoriju ribolova na tem področju. Po drugi strani pa imamo grožnje, kjer niti ne vemo, kako bi z njimi upravljali. Velikanski ledeniki, ki izginjajo, permafrosta, ki ga je vedno manj. Tukaj moramo združiti sile, veliko je onesnaženja, plastike. Vse to se dogaja na področju, ki ga slabo poznamo. Tako hitro se spominja, da raziskave ne sledijo tempu. Naj končam še z nekaj prosojnicami. Naj vam povem, kaj smo zaenkrat opazili. Izboljšali bomo prihodne modele, da bi bolje razumeli, kako se polarni sistemi odzivajo, kako spreminjajo naše vreme. Veliko fantastičnih polarnih misij smo imeli. Tukaj jemljemo vzorce ledu da lahko ugotovimo, kakšna je sestava ledu. Tukaj rdeče lahko vidite trenutno stanje in potem dinamiko, ki smo jih priča. Med človeško evolucijo ni bilo v atmosferi nikoli tako visokih koncentracij CO2 kot sedaj. Če potujemo nazaj in če napovedujemo prihodnost, rumena črta je za temperaturo ki govori o človeškem razvoju. Potem lahko vidite, glede na to, katero pot si bomo izbrali, kako bo prihodnost in kako je bilo v preteklosti. In smo 400 delcev na milijon CO2. To je bilo takrat, ko je bila gledina dva, morja 20 metrov više. Razmere so bile zelo drugačne. Po tej poti gremo in potrebno bo zavihati rokave in stopiti skupaj, če želimo to spremeniti. Upamo pa, da bodo naše raziskave dale spodbude tudi vam, glede pogleda v prihodnost, da boste podprli znanost. To je diagram, ki vam spet kaže temperaturno pot, na kateri smo odločitev, ki jih moramo sprejeti glede energije. In naj vam povem, da bo znanost gledala v prihodnost. Nujno je, da je znanost del prihodnosti Evrope. S tem se zahvaljujem za vašo pozornost. Upam, da ste uživali v pogledu na ta ledo, ledolomilec, ki je popolnoma zamrznjen v Arktičnem morju. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa za te povodne besede, sedaj prvi krok koordinatorjev. Besedo dobi gospa Karvaljo, prosim, beseda je vaša. Najlepša hvala. Najlepša hvala, profesor Burginjon, da ste prišli. Najlepša hvala za vaše delo v Evropskem raziskovalnem svetu. ERC je ena največjih zgodb o uspehih Evropske unije, ki jo omenjamo v okviru naše kampanje. Predstavili ste odlične rezultate na področju objav, znanja, aplikacij tega znanja. Na to smo lahko ponosni. Sedaj se nahajamo v zadnji fazi obzorje Evrope in preučujemo elemente, ki jih lahko še izboljšamo. Rada bi slišala vaše mnenje glede dvojega. Prvič, rezultati ERC bi lahko bili bolj integrirani v obzorje, izzivi družbe, prihodnost ERC-ja in tako dalje. Veliko krat vidim, da opravljate odlično delo na področju podnebnih sprememb imate tudi projekte na drugih področjih obzorja 2020 in eh, teh modelov, konceptov in znanja, ki jih razvija ERC, ne uporabljajo. Torej, zato si prizadevamo že več let, torej, da bi povezali na horizontalni ravni ta dva okvira. Zelo pomembno bi bilo, da bi z rezultati rec lahko hranili tudi druga področja. Vi opravljate res odlične raziskave na drugih področjih, pa se več posvečajo uporabi tehnoloških iznajdb namesto da bi uporabili znanstveno podlago, ki jo lahko dobijo z raziskav na splošno, še posebej pa iz raziskav, ki jih upravlja IRC. In še stopnja uspešnosti, omenili ste 12 odstotkov in omenili ste tudi visok odstotek odličnih predlogov ki bi jih lahko financirali, vendar pa da sredstev ni za dosti. Če smo realistični, skušali si bomo seveda za več sredstev v proračunu. Če tudi bi dosegli najboljši scenarij za obzorje Evropa, bi bilo zelo težko, da bi lahko financirali res eh, najbolj odlične predloge, ki jih ocenjujete v ERC. Že več let delam na tem poročilo, sem izdelala s tem v zvezi, ko sem še delala v Evropski komisiji. In vidim, da ste začeli tudi s tem, da povezujete, um, sodelujete z drugimi naložbeniki in državi šanicami, regionalnimi skladi, zasebnimi skladi, fundacijami, ki lahko financirajo te odlične projekte. Da pripravite projekt za ERC, zahteva ogromno dela, vi morate opraviti potem težko nalogo, ocene teh projektov. Lahko bi financirali več odličnih raziskovalcev, če bi vzpostavili povezave med ERC z drugimi viri financiranja. To je pragmatični način za gradnjo Evropskega raziskovalnega prostora, torej da združimo vse države članice, raziskovalne centre, raziskovalce, fondacije in druge vire financiranja. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Dan Nika, skupina SD, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi pozdravil gospoda Borginjoja in se mu zahvalil za odlično upravljeno delo. Soočil se je z ogromno izzivi in zelo sem bil vesel, ko sem ga srečal v Romuniji in uh, Z veseljem sem opravil tudi poročilo na to temo. Vem, da je bilo več različnih odprtih vprašanj in zagotovo bi stvari lahko opravili še bolje. Izboljšave znotraj obzorja Evrope bomo izvali tudi v praksi imamo več novih možnosti za financiranje, imamo tudi kriterije za odličnost, kar je ravno tako pomembno. Imamo pa tudi težavo in to je, da imamo manj sredstev na voljo. Sedaj se bomo pogajali o proračunu in če bomo imeli še manj sredstev, bomo morali premisliti, kako bomo opravljali delo znotraj ERC-ja, tudi sedaj, ko bomo dobili proračun novega predsednika. Vi imate veliko ambicij, želite financirati več projektov, vendar pa bo sredstev zagotovo manj. In veliko projektov držav članic verjetno sredstev ne bo dobila. Zelo težko bo pridobiti finančna sredstva tudi za projekte drugod po svetu. Istočasno pa imamo mm, zelo veliko zgodb o uspehu, ki, o katerih veliko krat nič ne slišamo. veliko finančnih sredstev ste namenili, vendar pa se o tem ne poroča. Uložili smo ogromno v izboljša, izboljšanje življenj naših državljanov na področju raziskav in to je zelo pozitiven vidik. Obžalujem, da obstaja velik razkorak med. odsotnostjo 13 predstavnikov v panelu. Videli bomo seveda, kaj o tem meni novi predsednik in to je, da je odličnost ključni kriterij. Odličnost je treba financirati ne glede na to, kje jo najdemo v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod profesor, za odličnost vse, kar ste storili. Najlepša hvala, gospod Nika, sedaj pa gospa Dlabajeva, skupine Remnju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ko govorimo s svetovnimi raziskovalci, vedno slišimo, da je financiranje Evropske unije izrednega pomena. Res je, IRC e je zgodba o uspehu. Ker prihajam iz poslovnega uspeha, mi je zelo všeč, da ste vzpostavili neodvisno znanstveno telo z lastno strategijo, z lastnimi delovnimi programi, z lastno komunikacijo in tako dalje. Vendar pa, ko razpravljam v raziskavah in razvoju v Evropski uniji, veliko krat eh, pozabimo na to, da so evropska sredstva le majhen del financiranja takšnih projektov obzorje Evropa predstavlja samo 8 do 10 odstotkov celotnih finančnih sredstev za raziskave in razvoj. Zato potrebujemo ambiciozne projekte tudi na nacionalni ravni. Zanima me, koliko ste storili za to, da bi spodbudili nacionalne sisteme za financiranje, v kolikšni meri delite vaše znanje, spodbujate znanost, raziskanje, razvoj in kako boste spodbudili, da bodo države članice dosegle cilje v zvezi z raziskavami razvoja. Veliko smo se osredotočili na misije, kako boste vi prispevali k izvanju teh misij. Če bi vi uvedli eno samo spremembo v nepovratna sredstva za raziskovalce, kaj bi to bilo? Najlepša hvala, Martina. Sedaj pa gospa Tandling za zelene. Thank you very much and thank you. Najlepša hvala. Najlepša hvala obema gostoma, da sta se odzvala na eh, naše povabilo. Profesorica Betis, vaše delo je res izjemno in zelo smo vam hvaležni za ta upogled v vaše delo in vaše raziskave o podnebnih spremembah in zato se lahko zahvalimo tudi profesorju Borginjuju. Mi v skupini zelenih se zazimamo za to, da bi dosegli 35 odstotkov znotraj obzor Evrope za raziskave o podnebnih eh, spremembah. Seveda se zavedam tega, da je ERC neodvisno telo. In da lahko spodbudimo namen, ki je doseči teh 35 odstotkov in IRC lahko igra vlogo pri tem. Istočasno pa je pomembno, da dosežemo enakost spolov. Zanima me, kako boste vi zagotovili, da bo financiranje raziskano področje podnebnih sprememb postalo del dela ERC-ja. Kako vi lahko opravljate svoje delo tako, da boste resnično upoštevali ta podnebni vidik pri oceni, evalvaciji in selekciji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Tošnovski skupine EKR, s tem bomo zaključili sklop koordinatorjev. Potem pa imamo še nekaj vprašanj. Gospod Tošnovski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospodu Borginjoju za večletno delo. Opazil sem tudi, da je poučeval v državah šanicah, tudi v novih državah šanicah in zanima me, kako bi on ocenil delo obzorja Evrope. V naši skupini smo veliko krat razpravljali o tem, o tem, kako velike razlike obstajajo med državami članicami glede črpanja sredstev iz tega programa. Še posebej nove države članice ne črpajo veliko teh sredstev. Ne gre za to, da ne bi imeli dovolj dobrih raziskovalcev. Mogoče zato obstajajo zgodovinski razlogi, kako bi vi svetovali vašemu nasledniku zato da odpravi te velike razlike. Kako bi vi lahko dosegli, da se izrabi potencijalni zmogljivost na področju tehnologije in naših državljanov za tehnološki in znanstveni razvoj in da vse države prispevajo v skupne raziskave, tam, kjer same ne zmorejo opraviti tega dela. Zanima me, kako bi vi izboljšali to področje, kako na boljši način izkoristiti potencial Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Škovski. Sedaj pa še gospa Pereira iz skupine Goe. Najlepša hvala, gospod predsedujoči naložbe v znanosti in raziskave je, so nujno potrebne za tehnološki razvoj, za razvoj družbe in tudi za izkoriščanje potencijala. Prispevek Evropskega raziskovalnega sveta skupaj z evropskimi finančnimi sredstvi za znanost in razvoj lahko prispevata k večji družbeni in gospodarski koheziji, um, razvoju na področju civilizacije in k srečnejšim in bolj razvitim družbam. Imamo več različnih nepovratnih sredstev in te vrste sredstev odpirajo vprašanja. ERC ima kriterije, za to, da bi centralizirali ta sredstva. Naprimer, leta 2019 smo financirali več kot 400 projektov in 50 odstotkov teh sredstev gre v um, pet, štiri države, Nemčijo, Francijo, Združeno kraljestvo in Nizozemsko. Portugalska, moja država, je dobila finančna sredstva samo za dva projekta, torej morali bi decentralizirati eh, spodbujene zmogljivosti raziskav in razvoja in eh, to pomeni, da imamo več kandidatov iz teh držav ali pa ne, no, ne obstajajo kriteriji za to, da bi spodbujali kohezijo na tem področju. ERC omejuje prekarno zaposlovanje raziskovalcev in spodbuja spoštovanje evropske listine raziskovalcev veliko krat raziskovalni centri plačujejo zelo malo svojim raziskovalcem in spodbuja prekarna delovna mesta. Kako vi spodbujate najboljše prakse na tem področju? Govorim predvsem o raziskavah za prihodnost in v prihodnosti se želimo tudi bolj stabilnih delovnih mest na področju raziskave. In ERC že opravlja kakšne evalvacije za financiranje mm, projektov za vojaške namene, kakšen delež finančnih sredstev bo namenjen tem projektom. Hvala. Najlepša hvala. Še pet poslancev je zaprosilo za besedo in prosim, da upoštevate, da moramo zaključiti do pol enih gospod Eler. Naj najprej povem, da ELS spodbuja neodvisnost ERC in pod vsem, vsakim pogojem. Torej, to je predpogoj za vzpostavitev takšnega centra. Zelo težko smo prepričali države članice, da raziskav a la carte ni moramo imeti neodvisen svet, po drugi strani pa zahtevamo 35 odstotkov za podnebne spremembe, za uravnoteženo spolo in tako dalje. Če bomo to uvajali, potem ERC ne bo več. Pri ERC-ju mora iti za odlično. Seveda imamo pomembne vidike in ti se morajo odražati znotraj ERC-ja, vendar pa ELS ne bo dopustil omejevanja neodvisnosti tega centra. In borili se bomo na vse možne načine, da bi preprečili, da komisija, preprečili, da komisija to doseže. Seveda so pomembni vidiki, ki ki jih želi komisija uvajati. Vendar pa to ni stvar komisije Evropskega parlamenta ali kogarkoli drugega. ERC mora ostati neodvisno telo, kajti lepota in pomembnost na globalni ravni ERC-ja je, da gre za neodvisno telo, ki temeli na o cenah znanstvenikov in raziskovalcev. Samo tako bomo lahko izvali naš raziskovalni problem tudi z vidika geografskega ravnotežja, krize in tako dalje, je seveda prav, da pregledamo to, vendar pa ne smemo vplivati na delo e RC-ja, če ne, eh, to delo ne bo opravljeno dobro. In še vprašanje. Govorimo o proračunu. Zjutraj smo se sestali s komisijo, svet se bo odločal o skupnem stališču finskega predsedstva. Govorimo o krčenju sredstev. Vi seveda želite lobirati v evropskih inštitucijah, vendar pa me zanima, če boste izgubili 12 milijard evrov potem bomo omejili vaš proračun, namesto da bi ga povečali, mar ne bi šli drugam, da bi se povezali z državami članicami, da bi dobili več sredstev, kajti s tem bi takoj skrčili sredstva IRC-ja e za 2 do 3 milijarde evrov, kar je seveda protislovje, če želimo doseči več. Še gospa Toja. Najlepša hvala. Kot so dejali kolegi, se tudi sama zahvaljujem za odlično opravljeno delo gospoda Burginjuja. Spodbuja odličnost onkraj naših meja. V moji državi sem opazila, da smo povečali odličnost zmogljivost in sposobnost sodelovanja z RCM. Zato se vam zahvaljujem, gospod profesor. Kot so dejali kolegi, bomo mi zagovarjali celoten svežen in program obzorje. In pomembno je, da zagotovimo neodvisnost, tako kot je dejal gospod Ele. Raziskovalci in znanstveniki so tisti, ki morajo povedati, kaj želijo. Znanost je pomembna, vi pa moramo zagotoviti ustrezen proračun in zagotoviti, da bo, nam bodo sledile tudi države članice in še nekaj. Evropski raziskovalni svet in Evropski center za inovacije ne smeta tekmovati med seboj, morata se dopolnjevati. Zato menim, da bi morali najti načrt za tesnejše sodelovanje med obema stebroma. Mogoče se vam di, da, zdi, da gre za ločeni zadevi, vendar pa gre za stebra istega stebra sveta, istega okvira in to je evropski okvir. Zato moramo vzpostaviti sinergije med obema stebroma. Potrebujemo bolj integrirano raziskovanje, ne da bi oba stebra izgubila svoje specifične značilnosti. Potrebujemo tudi različne instrumente glede na prioritete vsako obdobje. Zahteva pač svoje prioritete in ko bomo te prioritete določili, potem moramo najti, tako kot je dejala kolegica Karvaljo, način za to, da uporabimo in izkoristimo rezultate vašega dela in na tak način poskrbimo za dodano vrednost. Tako bi lahko ustvarili nekakšen znanstveni duh. Tako kot je povedala naša Eh, gostja, eh, gre za to, da spodbujamo duh ekipnega dela in tudi znanstveni duh. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Pekarine iz skupine Renew. Gospod predsedajoči, najprej bi rad dejal, da se strinjam s tem, kar je dejal gospod Ele. Odličnost. Odličnost je tista, ki jo moramo upoštevati kot bistveni kriterij, ko govorimo o inovacijah in o delu Evropskega raziskovalnega sveta. Rad bi tudi čestital predstavnikom Evropskega raziskovalnega sveta. Rad bi videl, da tudi spodbudite države članice. Države članice morajo tudi same uložiti več sredstev v raziskave in razvoj. Vemo, da sta samo dve državi članici dosegli tri odstotke BDP-ja na leto. Potrebujemo več naložb v raziskave in razvoj v državah članicah. Sedaj pa še vprašanje. Vi ste odgovorna oseba v Evropskem raziskovalnem svetu. Zanima pa me, kako zelo dober je razisk, dobra raziskovalna veriga v Evropski uniji, kako znanje pretvorimo v tehnologijo, v izdelavo inovativnih izdelkov, ki jih izdelamo tukaj. V primerjavi z ZDA ali Korejo se mi zdi, da nam ni uspelo tako zelo dobro. Kakšno je vaše mnenje? Najlepša hvala, sedaj pa gospa Galvez Munjos v imenu skupine SD. Najlepša hvala. Čestitam obema, ERC je res zgodba o uspehu, ne samo zaradi pionirskih raziskav, ampak tudi zato, da ste pripomogli harmonizaciji nacionalnih znanstvenih okvirov. Vsaj tako mm, je v Španiji vaš vpliv bil zelo pozitiven. In to smo dosegli predvsem na podlagi te svobode in neodvisnosti. Znanost mora slediti znanstvenim kriterijem, s tem se strinjam. Vendar pa je res, da moramo odpreti nove priložnosti za manj zastopane regije in tudi za manj zastopan spol. Kako boste vi upravljali s pritiski, ki jih čutite glede tega, da je sredstva treba deliti na podlagi drugih kriterijev, ne samo znanstvenih? In kako si vi predstavljate odprtje? in če bi to povzročilo izgubo neodvisnosti in svobode. Se že ukvarjate s tem? Najlepša hvala še gospa Kajli SD. Najlepša hvala, gospod profesor. Vem, kako zelo eh, dejavni ste na več področjih in kako zelo pomembno je, da imamo nekoga, ki resnično razume odličnost in ki si prizadeva za zelo pomembne projekte v Evropi. Moramo tekmovati z ZDA in s Kitajsko, ne da bi namenili enako količino sredstev in ni vedno lahko tudi preprečiti podvojevanja projektov v državah članicah. Pomembno je tudi, da predstavimo in promoviramo vse dosežke ERC. Tudi sama si želim, da bi to izboljšali. Bi lahko storili kaj za izboljšano čezmejno sodelovanje, da bi pritegnili države članice, namesto da se sredotočajo samo na svoje lastne financirane finančne sredstva, namesto da bi se povezali z ERC. Vem, da odličnost pritegne odličnost, vendar pa moramo istočasno poskrbeti za to, da bodo univerze države, da bodo raziskovalci motivirani za to, da sodelujejo. Torej, eno je čezmejno sodelovanje in drugo, imate kakšen predlog glede tega, da tisti, ki so dobili nepovratna sredstva za določene raziskave, za razvoj, za patente in tako dalje, za intelektualno lastnino, kako bi lahko ti rezultati dosegli naše državljane in da bi na tem področju Evropa postala eh, vedno močnejša. Najlepša hvala, še zadnja, gospa Solis Perez. Najlepša hvala, gospod profesor Borginjo. Rada bi zvedela kaj več, kako bi lahko spodbudili raziskave in razvoj v ERC, da bi to znanje, ki ga je ERC pridobil, doseglo tudi gospodarstvo in družbo. Imamo eh, znanstveni sistem Proof of Concept, ki zelo dobro deluje. Zanima me, če mora ta program dobiti več sredstev ali pa če bi se osredotočili na osnovno znanost in osnovne raziskave, kjer ravno tako primankuje sredstev. Imamo zelo velike razlike med državami članicami glede naložb v raziskave in razvoj. Kaj bi lahko storili za to, da bi te razlike odpravili? Najlepša hvala. Hvala lepa veliko je bilo komentarjev, vprašanj in pripomb. Izvolite, da lahko na vse to odgovorite, gospod Borginjone. Izvolite. Hvala, ne bom predolg. Vprašanja zadevajo različna področja. Gospa Karvaljo, znanstveni svet se že ukvarja z tem vprašanjem. Gre za del vloge, ki smo jo vložili, gre za področje agilnosti. Agencija, ki upravlja za ERC, najbolje ve, kako bi lahko zbrali rezultate teh raziskav gre za izvršno agencijo in to ni del njihovih nalog. Ta vloga, da bi rezultati bili pregledni na nek globalen način, bi morala biti del dela agencij. In seveda, ERC se ne ukvarja z politiko, s politiko se ukvarja komisija. Mi ne želimo prevzeti vloge oblikovanja politik, ampak ljudje, ki spremljajo ta projekt, so v najboljšem položaju, da to storijo. To je prvi komentar, ki sem ga želel podati. Če si pogledate besedilo v obzorju Evropa, je to mogoče. Mi pa upamo, da to ne bo samo mogoče, ampak da se bo to tudi zgodilo. To bi res lahko koristilo, kajti to je tisto, kar bi bilo prav. Naslednje vprašanje je, kako bi lahko združili dejavnosti ERC z nekaterimi drugimi dejavnostmi v okviru obzorja Evropa. EIC je eden od takšnih primerov. Veliko poslancev je na to opozorilo. Mi nismo čakali, da to v celoti zaživi, preden smo začeli delati na tem. Člani skupine na visoki ravni, ki so odgovorni za EIC, so že v stiku z nami, preizkujemo možnosti sodelovanja in tudi z gospodom Malom smo že imeli plodne pogovore. On je odgovoren za to, da organizira delovno skupino za EIC. In Mene sicer tam več ne bo, ker se moj mandat konča decembra, ampak načrtujemo skupni sestanek EIC in ERC. Zavedamo se, da moramo storiti več. Ampak povedati želim še nekaj. V ERC imamo hm, tako imenovan. Uh, pregled koncepta, zdaj pa izvajamo fazo pregleda koncepta 2. EIC bi lahko nadaljeval s takšnimi projekti in to bi potem lahko pripeljalo tudi do nove ravni financiranja. Na voljo je več različnih finančnih orodij, naprimer lasniški delež ali posojil, ampak to ni v naši pristojnosti. Konkreten primer mi imamo odnose tudi z Ibanom. Nekateri od projektov, ki jih predlagamo, so prav gotovo izvrstni tam. ERC ali raziskovalci, ki dobivajo denar v okviru ERC, niso izolirani od drugih in prav gotovo so pripravljeni še bolj sodelovati, če se to obstajajo možnosti. Del tega je tudi prizadevanje, da ne bi delali toliko v silosih kot doslej. In ERC lahko bolj prispeva na tem področju. Vendar spoštovati je treba načelo od spodaj na vzgor. Raziskovalci morajo biti tisti, ki zagotavljajo zagon in gonilo. Če tega ne bomo storili, potem bomo imeli težave. Zdaj pa kar zadeva prepoznavnost. Gospod Nika je govoril o tem. To me preseneča, kajti zelo smo si prizadevali za to, da bi IRC ljudje poznali. V parlamentu smo sodelovali za 100, dva dogodka smo organizirali v parlamentu. Ne vem, ali ima komisija toliko programov in organiziranih skupnih dejavnosti s parlamentom. Zelo smo bili zadovoljni, mislim, da smo dogodek dobro izpeljali, celo predsednik parlamenta je bil tam in srečal se je tudi z nagrajenci in drugimi. Veliko smo tudi aktivni na družbenih medijih. Predstavitev fotografije črne luknje je bila deležna velikega uspeha na družbenih medijih, to je bil velik uspeh tudi za komisijo. In tudi tako imenovani stripi ERC so velik uspeh. Gre za sodelovanje med striparji in raziskovalci, to je zelo uspešen projekt. In največji uspeh tega projekta je, da umetnik in znanstvenik sodelujeta še naprej, tudi po zaključku projekta samega. V prihodnosti bodo morda to tudi stripi, ki jih lahko kupite v trgovinah, bomo videli. Ampak na tej fronti lahko rečem, da smo odločeni nadaljevati z delom. Pripričan sem, da bo tudi moj naslednik ali naslednica delal v isti smeri. Zdaj pa vprašanje skupnega sodelovanja z državami. Jaz sem bil aktiven na tem področju, kajti Države so organizirane na različne načine, to pomeni, da je treba sodelovati z različnimi strukturami. In včasih je šlo za nacionalno agencijo, včasih za zasebno fundacijo. In ljudem, ki jih ERC prepozna kot eh, dobre ali zaslužne, nimajo pa za ne finančnih sredstev, potem promoviramo na nacionalni ravni. Morda bi lahko bolje sodelovali tudi z strukturnimi skladi, kajti v nekaterih primerjih smo to sicer poskusili, ampak nismo dobili ustreznega uspeha. Morda tudi zato, ker so strukturni skladi nekoliko preveč togi. To ni toliko povezano z našimi cilji, ampak bolj z oblikovanjem delovnih mest, to razumem, ampak če bi na zadeve pogledali malo na daljši rok, bi to lahko koristilo tudi ERC-ju. In kar zadeva mene, zavedam se, da so raziskave deležne različne stopnje podpore v različnih državah članicah. Cilj je okrog 3 odstotke ampak Izrael in Južna Koreja sta pri 4 odstotkih, v državah v Evropi pa ponekod raziskovalce podpirajo za manj kot nič cela 5 odstotka proračuna. Raziskovalci so v teh državah v težkem položaju, ne smemo jih dvakrat kaznovati, prvi zato, ker nimajo dostopa do finančnih virov na lokalni ravni, potem pa tudi ne bi imeli dostopa do nas, ampak to vodi do nelojalne konkurence ali pač neenakih pogojev na področju konkurence. Gospod Eler in gospod Toja sta govorila o tem, ampak eh, če bomo za edino merilo imeli kakovost dela, potem bomo preprosto uničili IRC. E preprosto zato, ker bodo ljudje eh, vedeli, da ne bodo uložili najboljših projektov, če bodo vedeli, da morajo upoštevati še druge elemente. To ne pomeni, da nam ni mar za to, meni je zelo mar za to. Gospod Nika je zapustil dvorano, ampak ve, da sodelujem tudi z Romunijo. Romuni imajo odlične matematike, tudi jaz sem matematik, zato moramo res poskrbeti, da bodo lokalne strukture spodbojale ljudi na ustrezen način, zato da bodo ljudje imeli prave možnosti, da lahko uložijo projekte pri ERC. Tukaj pa bom končal. Izvolite. Hvala, jaz sem bila v ERC pa tudi v različnih odborih. Prav tako govorim o tem, da sem večkrat prispevala k znanstvenem delu ERC. Vedno govorimo o tem, da bi morali imeti odprt dostop do podatkov, tudi publikacije se pošljejo v zbirke podatkov, o tem se govori, vedno govorimo o odprtem dostopu. Vse znanje, ki ga proizvedajo prejemniki finančnih sredstev ERC, je neposredno na voljo vsem na tem delamo. To je zelo pomembno. Kajti, glede na to, da je to tudi velika nagrada, so vsi prejemniki teh sredstev potem povabljeni, na različne univerze, da spregovorijo o svojih zamislih, za katere so dobili to nagrado in to seveda ustvarja privlak ali faktor privlaka za druge mlade, ki želijo z njimi sodelovati. Ti mladi potem prav gotovo raje sodelujejo pri različnih projektih. Vse skupaj temelji na odličnosti in možnosti za kariero. Na neki okrogli mizi so me vprašali, kaj bi spremenila, pa tudi vi ste mi zastavili to vprašanje. No, če si v odboru lahko izbereš najboljše kandidate med veliko kandidati. No, povem vam lahko, da imamo kar nekaj odličnih predlogov in vidimo lahko, da se pogosto zgodi, da je več takšnih projektov, ki bi jih lahko podprli, pa denarja ni na voljo. In to potem boli. Jaz bi prosila samo zato, da nam ne bi bilo treba zavrniti toliko zelo dobrih zamisli. Sama sem tudi v položaju, ko razumem, da nekatere države članice ne zagotavljajo ustreznih možnosti, ampak naložbe v znanost se vrnejo najslabše, kar lahko storite, je, da krčite proračun, kajti potem bo možnosti še manj. Manjši proračun pomeni, da izberemo samo tiste, ki imajo najboljše okolje za delo. In to pomeni, da je IRC e samo ena plat medalje glede spodbujanja znanosti, ampak je vseeno pomembna mislim, da bi morali upoštevati tudi ogromne naložbe, ki jih eh, izvajo druge države po svetu. V Nemčiji veliko govorimo o politikah in interakcijah s Kitajsko in povem vam lahko, da imajo prav ta program. Oni iščejo talente, talente privabijo iz Evrope in zagotovijo jim veliko sredstev za to, da razvijajo svoje za misli in talente. To je prava pot. To je na kratko, kar želim povedati. IRC e je, po mojem mnenju, temelj financiranja za znanost in raziskave, zagotavlja tudi veliko inovacij. To poznate iz zgodovine znanosti, namreč inovacije niso nekaj, kar je mogoče načrtovati. To se ne zgodi po urniku, zato je potrebno tudi veliko sreče in interakcije. Prejemniki sredstev ERC smo pogosto v stiku z politiki in drugimi. Od nas želijo slišati, kako razvijati te zamisli. In mislim, da tudi tega vidika ne smemo podcenjevati. Hvala. Hvala lepa. Gospod Burginjon, še en komentar. Dve vprašanji sta bili pomembni. Prvič, število držav, ki izvaja reforme raziskovalnih sistemov. Polska je najbolj spektakularen primer. Oni so oblikovali NCN, to je Agencija za financiranje, prav tako pa so reformirali univerze in zaradi tega bodo zdaj imeli več možnosti, da razvijajo raziskave na najvišji ravni. Drugič, pa še vprašanje v zvezi z ambicijo, da bi dovolj sredstev namenili boju proti podnebnim spremembam. Vidite, da tudi sam nosim to značko. Res se mi zdi zelo pomembno, da se lotimo tega dela, ampak eh, gre za vprašanje sredstev in ambicije moramo ocenjevati tudi z vidika kakovosti. Pri energetskih projektih je tako, da nekateri projekti popolnoma spremenijo mm, končni rezultat. Pri nekaterih drugih projektih je pač tako, da gre za stalen napor, ampak spremembe se ne vidijo takoj. Pri preprečevanju podnebnih sprememb bi morali imeti dve razsežnosti. Prvič, vložiti je treba veliko truda, kar zadeva tudi denar, seveda, po drugi strani pa moramo. Vedeti, da nekateri predlogi pa ponoma spremenijo celotno podobo. Pri nekaterih projektih smo videli, da so bili koraki sprejeti na napačen način. In potem, ko smo to ocenili, smo videli, kakšno napako smo naredili. Poglejte si, kaj se je zgodilo z taljenjem ledu na severnem polu. Dobro, je treba razumeti, kaj se dogaja, zato da lahko izvedemo ustrezne ocene mislim, da ne smemo govoriti samo o denarju, govoriti moramo tudi o kakovosti in o morbitnem vplivu. Hvala, gospod Borginjon, hvala obema. Zelo zanimivo srečanje smo imeli, s tem je seje konec. Nadaljujemo ob pol treh. Hvala.